colleagues, good morning. Kolegi in kolegice, dobro jutro. Čas je, da začnemo z, našni, eh, z našim sestankom. Najprej nekaj sporočil. Rad bi pozdravil novega člana odbora, gospoda Sandra Lunca skupine EKR, ki za, bo zamenjal gospoda Johna van Overtvelta, ki je postal finančni minister v Belgiji. Pozdravljen, Sandr. Po potrditvi osnutka koledarja sej odbora oktobra vas moram obvestiti, da lahko seznam sej najdete na glavni strani odbora. Še nekaj sporočil v zvezi s koordinatorji. Člani odbora SRM. Koordinatori so se odločili, da bodo pripravili javne predstavitve za vsa stališča v zvezi z odborom SRM v skladu z zakonodajo. Člani in članice bodo obveščeni o javnih predstavitvah v skladu s časovnico. Sedaj poročila. Evropski semester za koordinacijo ekonomskih politik, ELS na to mednarodne finančne in monetarne institucije skupina ALDE, ocena učinka za zakonodajo finančnih eh, storitev ELS, investicije SND in pa še mnenje o ESAS, člani predsedstva. Še SGAB koordinatorji se odločili, da bodo pripravili javno predstavitev, na katero bodo povabljeni kandidati za svetovalni odbor za statistiko. Datum bomo sporočili pozneje. In še ekonomsko upravljanje. Koordinatorji odbora Ekon so se odločili, da pripravijo ekonomski dialog s komisarjem Moskovisijem 24. novembra v Strasburu. Tam se bomo pogovarjali o osnutkih proračunskih načrtov držav članic. Ena od točk je bila črtana, ampak prav, sedma točka. Glasovati moramo o naslednjem predlogu. Zadnje sporočilo se nanaša na aplikacijo e-committee in pa aplikacijo e-meeting. Imeli bomo predstavitev o teh dveh aplikacijah. Izvolite, na kratko. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala za priložnost, da vam predstavimo e-meeting aplikacijo, ki vam omogoča dostop do elektronskih dokumentov za odbor. Zamenja torej papirnati dosje, ki ste ga imeli in ga še vedno imate, ker pa gre za elektronsko različico, je ta pogosto še bolj uporabna kot pa papirnata različica. Pokazali vam bomo, kako aplikacija e-meeting deluje, obene pa boste videli, kaj vse vam omogoča, ker časa ni veliko, se bomo takoj lotili demonstracije, ki jo bo upravil kolega. Izvolite. Dobro jutro. Aplikacija je spletna, kar pomeni, da je ni treba instalirati, deluje lahko na katerikoli napravi. Danes bom to demonstracijo opravil na iPadu. Dostop je preprost. Obiščemo uradno stran Evropskega parlamenta, poševnica in meeting. Aplikacija je interne narave, kar pomeni, da imajo dostop do nje zgolj zaposleni in asistenti. Na to upišemo uporabniško ime in geslo, samo upisal lastnega. In ko smo upisani, gremo takoj na stran e-meeting. Ta stran vam omogoča, da dostopate do katerega koli sestanka, katerega koli odbora. Aplikacija deluje na brežičnem omrežju, do nje lahko dostopate tudi zunaj Evropskega parlamenta. Spremenim lahko jezik aplikacije, dostopam lahko do drugih odborov. Danes bom na primer obiskal odbor Ekon. Tukaj najdete vse najnovejše dokumente povezane z dnevnim redom. Obiščemo lahko tako pretekle sestanke, kot tudi prihodne sestanke. Tukaj vidite dnevni red in vse dodatne informacije. Včasih smo te informacije imeli na voljo v papirnati obliki, sedaj pa so elektronske. Dostopam do, lahko do dnevnega reda, na voljo so vse jezikovne različice naprimer Nemška. Sistem pa bo na to odprl zahtevani dokument. Seveda bomo s tem dostopali do zadnje najnovejše različice dokumenta. Ta dokument se shrani lokalno, kar pomeni, da je na voljo na tisti napravi, ki jo uporabljate seveda lahko dokument na to odprem v kakšni drugi aplikaciji. To je seveda zelo uporabno, saj lahko na to ta dokument eh, spreminjam, dodajam komentarje, kaj pripišem. In to sem včasih pobel, počel na papirju, sedaj pa lahko to počnemo v elektronski obliki dokument lahko na to s vsemi spremembami, ki sem jih sam unesel, pošljem kolegom. Tako lahko uporabljamo e-meeting. E-meeting je na voljo vedno, dostopate lahko tudi do sestankov iz lanskega leta. Na kratko, torej eh, toliko, kolegica pa bo sedaj predstavila še e-committee. Dobro jutro. Še nekaj besed v zvezi z eh, aplikacijo e-committee in pa nakratko še o delegiranih aktih in izvedbenih aktih. Obiščete lahko e-committee, Naj, našli boste stran, ki jo vidite sedaj. Na to obiščete zavihek icon workspace in na to se morate ponovno upisati. Stran, posvečena delegiranim aktom in izvedbenih aktom, je namreč na voljo zgolj članom in članicam odbora Ekon in svetovalcem. Upišete se standardnim uporabniškim imenom in geslom in na to boste prišli na to novo stran, posvečeno obravnavi delegiranih aktov in izvedbenih ukrepov. Najprej boste tam našli vod, stran je nastala nekje v sredi septembra, kot veste. Naš cilj je tja shranjevati vse informacije o delegiranih aktih, o snutki delegiranih aktov, o izvedbenih ukrepih in tako dalje. Vse to bo na voljo na enem mestu, na tej spletni strani. Spet eh, na voljo v angliškem jeziku. Vsaj trenutno. Uh, Naslednja stvar, ki jo najdete na tej spletni strani, je zavihek Current Issues. To so trenutno odprti dosjeji, ki so jih dobili člani in članice odbora Ekon oziroma pogajalska ekipa. Na voljo imate eh, možnost za uložitev komentarjev v časovnem roku, ki je zapisan za komisijo ali za druge organe najdete naziv posamezne teme, kliknete lahko na te dokumente, na desni strani pa najdete tudi a, elektronsko pošto, ki ste jo dobili. Vse časovne roke prav tako najdete v tej tabeli. Na to imate na desni strani te strani splošne informacije, naprimer smernice odbora Ekon, kako obravnavamo delegirane akte in izvedbene ukrepe, ki so jih koordinatori pred kratkim sprejeli na to imate tudi preglednico, eno pripravlja sekretarjat, druga, drugo eh, službe komisije, spet na temo različnih delegiranih aktov in izvedbenih ukrepov. Na to pa še drugi dosjeji, spodaj desno, po en dosje za vsako besedilo na prvi ravni, kjer najdemo pooblastila za delegiranje akte in izvedbene akte. Naprimer, MIFID MIFIR, ko kliknete na to povezavo, boste tam našli dokumente, ki ste jih eh, dobili od začetka delovanja te strani, naprimer ESMA, posvetovanje o ESMI z konca septembra in eh, ta dokument si lahko prav tako prenesete na svojo napravo. Toliko o tem. Stran je še v izgradnji, razvilijo bomo v večji meri. Če imate kakšna vprašanja, komentarje, lahko stopite v stik s sekretarjatom in poskušali vam bomo pomagati. Hvala. Najlepša hvala in čestitke za to uporabno orodje. Upam, da ga bodo vsi kolegi in kolegice, kolegice uporabljali. S tem bomo prihranili veliko papirja in eh, naše delo bo učinkovitejše. Sedaj pa sedma točka na dnevnem redu. Čaka nas glasovanje. Glasovali bomo o možnosti ki jo imamo, da nasprotujemo delegiranemu aktu. Predlagamo, za nasprotovanje specifičnemu delegiranemu aktu, ki govori o enotnem odboru za reševanje. To ni enotni sklad za reševanje, gre za prehodni sistem obrokov za prispevke za kritje upravnih odhodkov enotnega odbora za reševanje v prehodnem obdobju. Gre torej za akt, ki mora začeti veljati čim prej. Ta akt ni sporen. Komisija nas je zaradi praktičnih razlogov prosila, da uložimo pripombo glasovati moramo o resoluciji o pripombi. Konferenca predsednikov bo o tem na to razpravljala in na to bo potekala tudi razprava oziroma glasovanje na plenarnem zasedanju. V nasprotnem primeru pa bo lahko ta eh, akt začel takoj veljati. Prosim vas, da pripravite glasovalne kartice, ker bomo na koncu glasovali elektronsko. Glasovali bomo najprej o odstavkih, na to o navedbah, na to pa o vodnih izjavah. Predlagam, da glasujemo v sklopu, razen če ima kdo kaj proti. O prvi skupini bi lahko glasovali skupaj, na to pa elektronsko. Se strinjate? Prav, kdo je za? Kdo je proti? vzdržani, sprejeto. Sedaj pa bomo preverili delovanje elektronskih naprav za glasovanje. Glasujemo. Dva člana socialistov preveč, trije, dva, en, še en predstavnik SND manj, še vedno imamo enega preveč. Ali lahko eden od nadomestnih članov umakne kartico? Hvala. Preverili smo torej delovanje naprave, sedaj pa nas čaka pravo glasovanje. Glasujemo torej o odločitvi, da ne nasprotujemo odločitvi komisije z dne 8. oktobra 2014 o prehodnih določbah. Glasujemo. Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta. Najlepša hvala. Naslednja točka je točka številka 8. Gre za zelo pomemben dosje. Strukturni ukrepi za izboljšanje odpornosti kreditnih ustanov Evropske unije. Gre za strukturno reformo bank. To je predlog komisije, ki ga je komisija predstavila pred koncem zadnjega zakonodajnega sklica. O tem predlogu se bomo začeli pogovarjati sedaj, skupaj s poročevalcem gospodom Gunarjem Hökmarkom. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala za priložnost za to, da predstavim nekaj stališč o tej zakonodaji. Veselim se nadaljnih razprav s poročevalci v senci in z ostalimi člani in članicami odbora. Osnutek poročila želim pripraviti do 18. decembra, tako da boste vsi lahko uživali v božičnih dneh. Dovolite mi, da predstavim moje stališče. Letošnje leto je leto 2014, ne leto 2009. Leta 2009 smo bili v globoki krizi in to zaradi vrste makroekonomskih neravnovesij. Čutili smo veliko pomankanje zakonodaje, ki bi omogočila stabilnost finančnega sistema. Mislim, da je to treba izpostaviti. Od takrat, od leta 2009 pa do danes, do leta 2014, smo opravili veliko dela. Seveda so pogledi na to različni, ampak V vsakem primeru smo vzpostavili veliko novih, eh, novih zakonodajnih aktov. Nekateri pravijo, da preveč, drugi, da premalo. Ampak dejstvo je, da imamo sedaj veliko zakonodaje. Podoba finančnega sektorja v Evropi se je torej spremenila. Lahko omenim vse te uh, eh, akronime, imamo Emir, MIFI 2, CRR, CRD 4, DDS, SRM, SSM in tako dalje. Sami veste. Imamo EBR, vse te nadzorne organe. Imamo torej popolnoma novo strukturo. in ta nova struktura zaenkrat še ni začela z delom, ker je še sveža. Imamo enotni pravilnik za nadzor, imamo tudi SRM in SSM k malu, mi bo zmanjkalo teh kratic, ampak naj omenim še zadnjo. BRRD. Direktiva o reševanju bank. To je tole velika razlika v primerjavi z letom 2009. Največja sprememba, do katere je prišlo v tem času na področju evropskega gospodarstva, je naslednja. Spremembe v primankljajih in dolgovih v proračunih. Če potegnemo črto, pod tem, kar imamo sedaj, se moramo zavedati dejstva, da imamo danes 900 milijard evrov premalo investicij. Zato eh, Jean-Claude Juncker pripravlja svežen eh, investicij v vrednosti 300 milijard evrov. Ampak danes potrebujemo 900 milijard evrov. Vse to moramo obravnavati v okviru rasti preostalega globalnega gospodarstva v ZDA, v Aziji in tako dalje. To pomankanje investicij ni zgolj težava zaradi rasti in konkurenčnosti. S tem namreč tvegamo, da se bomo znašli v novi finančni krizi. Če ne bomo vlagali, potem ne bomo ohranili vrednosti naše aktive, ki jo potrebujemo za stabilnost našega finančnega sistema. Vse to je povezano. Velik del finančne krize je povezan s padanjem vrednosti eh, našega premoženja, naše aktive. In rezultat stresnih testov je pokazal, da je vrednost aktive izjemno pomembna. Če pride do padca, potem je te, težko zahtevati določen kapital, ker ta ne bo pomagal. To je prva stvar. Druga stvar. Razprava o uniji kapitalskih trgov. Mislim, da to potrebujemo. Pomankanje investicij je odraz krize v gospodarstvih to je jasno. To velja za vse nas, še posebej pa za tiste, ki so v največji krizi. Zagotoviti moramo likvidnost celotnega evropskega trga. Zagotoviti moramo naložbe in likvidnost povsod po Evropi. Z tega vidika sedaj obravnavamo zakonodajo za strukturo bank. Zelo pomembno je podpreti dobro delujočo unijo kapitalskih trgov. Univerzalne banke so del te strukture. Poleg enotnega pravilnika je to edini pravi eh, akter na področju unije kapitalskih trgov. V prihodnosti bomo skušali zagotoviti likvidnost v vseh naših trgih. Stresni testi so nam dali še več podatkov o tem. Kriza, ki smo ji bili priča na finančnih trgih, je bila vprašanje nepremičnin in eh, malo prodaje. Univerzalne banke pa so težava kot takšna nekateri pravijo. Po mojem lahko na to pogledamo tudi z drugega vidika, naprimer razvoj dogodkov eh, na Cipru. V tem primeru bi bilo dobro imeti univerzalne banke. Če nimamo nobene druge noge, na kateri lahko stojimo, potem se zgodi naslednje. Če, banka, če je banka v težavah, če, se, eh, če je odvisna zgolj od depozitov potem morate uporabiti. In s tem prehajam na eh, direktivo o reševanju bank. Banke morajo imeti ne zgolj kapital, ampak tudi zmožnosti, da se same izvijajo iz krize, ne da zahtevajo denar davkoplačevalcev. Ne morete dejati, da so univerzalne banke kot takšne težava. Sam želim, da imamo kriterije na osnovi tveganja, ne na osnovi strukture. Če so univerzalne banke, banke, ki eh, odpirajo vrata tveganjem, ki jih nismo pokrili z našo zakonodajo, CRD4 in drugo zakonodajo, potem moramo to vprašanje rešiti. Obenem pa menim, gospod predsednik, da je pomembno zagotoviti kredibilnost eh, EB oziroma BRRD. Politična psihologija je namreč pomembna. Če se banka znajde v težavah in če bo teh 8 odstotkov, ki jih je treba eh, uporabiti pri reševanju z lastnimi depozitnimi sredstvi, 8 odstotkov, ki jih bodo na svojo plečo prevzeli zgolj lastniki depozitov, potem bo to velika težava. Prišlo bo do ogromnih protestov v Londonu, v Berlinu, v Stokholmu, kjerkoli smo že. Mislim, da vlade v tem primeru ne bodo dejale tako pa če, takšna so pravila igre. Mislim, da je torej z tega vidika dobro imeti zelo raznolik bančni sistem. Bančni sistem, ki omogoča ustvarjanje likvidnosti, tako pri eh, klasičnih bankah, kot tudi v drugih delih sistema. Ampak kriteriji morajo biti osnovani na tveganju. Lasniško trgovanje je treba eh, prepovedati, kot je predlagala komisija. Glede ustvarjanja trgov, ustvarjanja likvidnosti, pa potrebujemo takšen pristop na osnovi tveganja, vsaj po mojem mnenju. Če želimo uporabiti zakonodajo, kakršna je direktiva o sanaciji in reševanju bank, potem moramo to priložnost izkoristiti. Če neka banka ni ustrezno uh, oblikovana, potem mora spremeniti poslovni model. Mislim, da moramo nadaljevati z delom na tej zakonodaji, v čim večji možni meri moramo zmanjšati tveganja, ki so še vedno pred nami. To mora biti osnova, na kateri gradimo. Osnova, ki jo že imamo, vsa zakonodaja, ves nadzor, ki ga že imamo. Potrebujemo delujoč bančni sistem povsod po Evropski uniji. Ta sistem mora zagotoviti likvo, likvidnost in možnosti za naložbe. In ta sistem moramo povezati z zakonodajo, ki že obstaja. S pomočjo enotnega pravilnika bomo tako imeli veliko priložnosti za to, da se borimo proti pomankanju investicij in da se vrnemo na, post, na pot rasti. Hvala. Najlepša hvala. Hvala poročevalcu za to predstavitev. Razprava bo brez dvoma zelo zanimiva najprej Jakob von Weisecker, poročevalec v senci in uh, poročevalec. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala tudi gospodu Hojkmarku za ta uvod. Mislim, da si moramo to zakonodajo ogledati v kontekstu. Uh, zakonodaje, ki smo jo v tem odboru pripravljali v zadnjih nekaj letih. To je del nastajajoče zakonodaje. In delo, ki ga je upravila ICB, kaže, da samo nekaj bank potrebuje dodaten kapital. In tudi zdaj, potem, ko so bili rezultati stresnih testov objavljeni, vidimo, da smo v Evropi še vedno za ostalimi deli sveta, kajti bančni sektori in drugih celinah se razvijajo veliko bolj hitro. Tudi težave so v svojih bankah odpravili precej hitreje kot pa mi. Jaz bi v tem kontekstu izpostavil um, ta slab vzvod oziroma razmerje med vzvodom in pa potrebami, ki je prisoten v evroobmočju. O čem govorim? O tem, da če bo pristop push um, uporabljen na preveč neposreden način, bo razkril večje pomankljivosti, kot pa bi si želeli. In morda bi s tem povzročili novo bančno krizo. Zdaj, ko sem vas poslušal, se mi zdi, da mi pravite, da želite, v, da želite nove modele bančništva v Evropski uniji vključiti v ta zakonodajni predlog. Ampak zdi se mi, da moramo doseči ravno nasprotno. Uh, naš bančni sistem mora biti bolj odporen, sploh ko gre za upravljanje s tveganjem, sploh ko gre za diskrecijo, ko gre za določene odločitve, ki jih sprejemajo v bankah in ki bi verjetno zakonodajalce postavile v precejšnjo zadrego. Takšne odpornosti si jaz ne želim. In do takšne zakonodaje sem zelo kritičen. Pri katerih točkah ne gremo dovolj daleč. Bom navedel dva primera. Najprej, ko gre za prepoved določenih dejavnosti bank. Če si ogledate osnutek besedila, še posebej, ko gre za prepoved trgovanja e, za lasten račun, lahko vidite, da tukaj ni prepovedi posojanja mm, bankam v senci, oziroma poslov, ki se mm, izvajajo v senci. Ampak opazili smo, da to ni neka težava, ki bi se pojavila v zadnji finančni krizi, ampak je to težava, ki že dlje časa spremlja bančni sektor. Sprašujemo se, zakaj morda Mm, tisti, ki so vpleteni v bančništvo, tega niso razrešili sami. Še bolj pomembno vprašanje pa je, zakaj ameriška centralna banka tega ni skušala rešiti. Samo na osnovi tega mm, kreditnega razmerja prihaja do um, težav. In rešitev za to bi bila, da tistim bankam, ki v prvi vrsti sodijo med eh, banke, ki se preživljajo s krediti, ne dopustimo, da se ukvarjajo z posli v senci, s posli financiranja vrednost, nakupa vrednostnih papirjev, naprimer. Imam pa še en argument, tu se bom ustavil, ne bom šel potem seznam argumentov, kar je kar precej jih je, in tu gre za argument diskrecije. V trenutni zakonodaji imamo precej diskrecije, precej različnih ravni. In ko gre, na primer, za vrednotenje eh, matric, vrednotenje tvegan, bo to delo upravila EBA. Ko bo delo upravljeno, rezultati predloženi komisiji, pa bo komisija mm, skušala te rezultate tudi tolmačiti in posledično omogočila s tem eh, nadzornikom, da sistem nadzoruje, da nadzorujejo eh, vrednoteno matriko. In potem bomo videli, ali nadzorniki pravijo, oziroma ali bodo nadzorniki rekli, da banke, da akteri delujejo na vse način ali ne. In vsi ti trije, torej komisija, EBA in pa nadzorniki, morajo delovati v dobri veri. Vemo, pod kakšnimi pritiski so, s kakšnimi pritiski lobistov se soočajo. Tudi mi to vemo, člani tega odbora. Smo v enakem položaju. Tem trem ustanovam, institucijam moramo pomagati s tem, da oblikujemo zakonodajo, ki vsebuje Eh, določene varovalke. In te varovalke moramo oblikovati tako, da ne bo več prihajalo do zlorab strani največjih tako enih univerzalnih bank, ki poslujejo v Evropski uniji. To so ukrepi, pri katerih lahko rečemo, da sem lahko greste naprej, pa ne. Morda bi morali pripraviti nabor takšen ukrep, takšnih ukrepov. To je moj cilj. Želim, da bi o tem razpravljali. Želim, da tudi vi veste, v katero smer bi se po mojem mnenju morali eh, podati pri te zakonodaje. Hvala. Najlepša hvala v imenu skupine EKR. Sjet Kamal. Najlepša hvala, predsednik. Mislim, da smo tudi v prejšnjem mandatu že govorili o teh težavah, ki naj bi jih razrešili. Govorili smo o tem, kaj naj bi storili, kaj smo pripričani, da je treba storiti. In v preteklem sklicu smo dosegli tudi nekaj eh, skupnih točk, sploh, ko je šlo za poročilo na lastno pobudo. Če si zdaj pogledate to celotno nadzorno strukturo, ki smo jo izgradili na ravni Evropske unije in vse njene derivate, ali nam je to res, ali nam je res uspelo zavarovati, zaščititi denar naših davkoplačevalcev? Ni nam uspelo. In to bi morala biti prednostna naloga v preteklih petih letih. Ne te populistične floskole o tem, da je treba prijaviti davek na finančne transakcije in ne vem kaj še. Uh, To ni ključno. Ključnega pomena je bil uh, izziv, kako se spopasti z bančno krizo, s finančno krizo. Eden od argumentov, ki jih poslušamo, je, da je državam skozi čas, skozi leta uspelo preprečiti uh, v bistvu bankrot nacionalnih proračunov. Dobro, to so zdaj groba posplaševanja, ampak v prejšnjem mandatu je skupina EKR zahtevala naslednje in zato dobila tudi podporo drugih skupin. Prvič, če bo neka banka propadla, pa naj propade. Ne smejo jo reševati davkoplačevalci. Tega morda ne bodo podprli vsi, ampak tisti, ki podpirajo načela prostega trga, liberalna načela, bi se s tem morali strinjati. Zakaj bi morali davkoplačevalci reševati neko banko? banka naj propade, tako kot drugi subjekti na trgu. Zakaj bi morali z davkoplačevalskim denarjem reševati banke, če bi ga lahko uporabili druge, bolje? Mislim, da gre tukaj za prekrivanje naših stališč in to nam bi moralo omogočiti konsens. Drugo vprašanje, ki se mu moramo posvetiti, je odgovornost. V nasprotju z kolegi na levi, jaz menim, da lahko tisti, ki upravljajo svoje delo dobro, zaslužijo tudi velike količine denarja. Treba jih je nadzorovati, ampak če, želi, če, so, če si to želijo, če je to možno, potem lahko naj to storijo. Ih je treba pa nadzorovati. Tretja stvar, ki je treba nadzorovati, pa, pa so standardi za delovanje mm, bank. na bilance je treba, na bilance je treba prikazati dobiček, pa tudi izgube. Vse mora biti na izgube, kajti drugače je vse skupaj nepregledno. 2,8 bilijona dolarjev eh, je v zadnjih letih bil ta navidezni primaklaj, oziroma primaklaj, ki ni bil nikjer um, zabeležen na nobenih bilancah. V primeru, da neka banka propada. Zdaj tu imamo zdaj ogromnih kartic, NRD, CRD4 in tako naprej, tako naprej. Kako lahko s tem določimo, katera banka je prevelika, da bi opustili propasti? Kdaj se bomo odločili za reševanje z davkoplačevalskim denarjem? Kdaj bomo banke reševali? Če mene vprašate, bi v idealnem svetu morala vsaka banka eh, imeti možnost, da lahko propade. Oziroma, mi bi, imeti, mi bi morali imeti možnost, da dopustimo, da propade. Ampak vseeno se dogaja, da država posreduje v takšnih primerih in ljudem omogoča, da pride do svojega denarja, ki so ga vložili v banko, ki imajo tam um, naloženega. Kajte, če ne bi prišlo verjetno do ogromnih uh, nemirov. Še ena stvar, ki sem jih želel omeniti, kaj mi sploh počnemo s tem, ko rešujemo banke, katere dejavnosti podpiramo. Treba je zagotoviti, da tiste države članice, ki želijo iti dlje od predlagane zakonodaje, to lahko tudi storijo. Mi ne bi smeli posameznih držav članic uvirati uh, pri njihovem početju in jaz se zazemam za to, da lahko države počnejo več, kot pa jim to nalaga zakonodaja treba si je tudi ogledati nekatere ideje, ki prihajajo iz državljani za tem področju. Jaz imam v zvezi s tem jasna stališča. Dobro je, da lahko sodelujemo z nekaterimi kolegi, ki so tudi v preteklem mandatu bili upleteni v delo na tem področju, kajti z njimi smo dosegli precej konsenza. In upam, da bomo tudi v tem sklicu tako uspešni pri doseganju tega konsenza. Hvala. Thank you. Hvala. Silvi Gulan za skupino Alde. Hvala, gospod predsednik. Danes poteka prva izmenjava mnen. Gunnar je nadel svoje slušalke, tako da bomo ponovno začela. Prva izmenjava mnen. Zato se mi zdi, da moramo biti, moramo biti malce previdni. Imamo novo komisijo, preveriti moramo, če novi komisar razume besedilo tako kot prejšnji, kaj se dogaja v svetu, glede na to, da so bili precej proti in moje izkušnje kažejo, da je v trialogih, kjer imamo šti, eh, štiri različne različice besedila, težko doseči eh, naše cilje, ker je svet proti. Veliko je odvisno tudi od Evropske centralne banke. Sedaj ima nadzorno funkcijo, kar pomeni precej veliko pristojnost. SSM je začel delovati. Danes bomo videli, kaj se bo zgodilo. Delali so že na uh, stresnih testih in pri reviziji kakovosti aktive. Lahko se zgodi, da ne bodo imeli dovolj uh, sredstev, dovolj, dovolj uh, želje potem, da izvajajo te nove pristojnosti. Pripišena sem, da bomo imeli dober dialog imam pa nekatere pomisleke. Najprej razdrobljevanje notranjega trga. V besedilu najdemo idejo o tem, da lahko eh, uporabljamo zakonodajo nekaterih držav članic na mesto eh, skupne zakonodaje. Lahko pride do velikih razlik. Nekatere države eh, so si besedila vzele k srcu, Francija, Nemčija, Belgija in tako dalje, druge pa ne pomembno je, da pridemo do istih rezultatov, da ne škodimo eh, konkurenčnosti vizavi različnih držav in različnih sedežev bank. Ne gre zgolj za enotni pravilnik, ker eh, je pomembno, da se izvaja tudi nacionalna zakonodaja, tako kot je dejala Eliza Ferreira. Smo že bili priča nacionalizaciji Eh, tako skladov eh, kot tudi pravil. Mislim, da moramo biti izjemno previdni, ko poskušamo zagotoviti enotnost notranjega trga. Pogosto težave nastanejo tudi pri naši lastni zakonodaji, kar je demokratično vprašanje. Odkot prihajajo besedila, ki jih uporabljamo v Evropi? CRD4, naprimer, ki ga prilagajamo odboru za finančno stabilnost, imamo pravila z tega vidika, nacionalna pravila, pa tudi mednarodna pravila in ne vemo, kako bomo vse skupaj združili. Drugi pomislek so nekateri kolegi že izpostavili in to je precej jasno. Kako se lahko borimo proti prevelikemu tveganju? Kako zagotoviti, da bomo lahko zaščitili davkoplačevalce? Gospod Kamal, nekatere banke v Združenem kraljestvu so eh, v več kot 80 odstotnem lasništvu države. Tako da imamo tako ali tako denar dahoplačevalcev eh, v teh bankah. Finančni ministri pogosto rešujejo banke ne glede na stroške, ki so lahko na koncu ogromni. Mislim, da mora priti do radikalne spremembe. Eh, ki smo jo poskušali zagotoviti tudi z direktivo o sanaciji in reševanju bank. Bomo videla, kaj se bo zgodilo, ko bomo v prihodnosti spet imeli kakšno veliko banko, ki bo v velikih težavah. Ne smemo pozabiti na kontekst. Svet ministrov je pogosto proti našim eh, predlogom. Tega se moramo zavedati. Kakšno bo torej ravnotežje? Eh, med tveganjem na eni strani in na to financiranjem gospodarstva na drugi strani, eh, unija kapitalskih trgov, kaj bomo naredili tukaj. Ko nas je obiskal gospod Hil, je govoril o svojih zamislih. Dejavnosti nekaterih bank v evromočju so že pokazale, da v večji meri pomagajo velikim podjetjem, pa tudi MSP-jem. Kako pa se izogniti situaciji, ko bomo potrebovali, tako kot sedaj potrebujemo, eh, rast in ulaganja. Kako se torej izogniti, da se ljudje ne bodo obrnili na bančništvo v senci, če ne bodo našli denarja v tradicionalnih bankah? ugotoviti moramo, kaj točno je prepovedano in kaj uh, ni prepovedano. In še zadnji pomislek, ki je praktično filozofske narave. Zdi se mi, da smo v tisti stari situaciji, ko poskušamo reše, uh, ločevati med dobrim in uh, zlom. Imamo dobre dejavnosti bank in slabe dejavnosti bank. Poskušamo ločevati eh, ta dva elementa. Ampak ni vse črno-belo. Poznam francoskega politika, ki je dejal, čisto vseeno mi je, glavno je, da smo nekaj naredili. To je logično in filozofsko eh, malce sporno. Lahko pridemo namreč do rezultatov, ki ne bodo ničesar rešili še enkrat izogniti se moramo razdrobljevanju notranjega trga, ne smemo škoditi gospodarstvu kot takšnemu zaradi prevelikega teganja in tretjič ohraniti moramo bančni sistem, ne moremo kar ločiti eh, dobro od zlega, kot da smo bogovi. Mislim, da je bančni sistem predvsej bolj zapleten. Pripraviti moramo ne zgolj javne predstavitve, ki smo jih Eh, že določeni, povabiti moramo tudi gospoda Likanena in druge strokovnjake in se z njimi pogovoriti o tem, kako zagotoviti raznolikost bank. Imamo nekaj univerzalnih bank in verjetno ni slabo, da prepovemo nekatere dejavnosti, ampak tako ne bomo rešili eh, vseh težav, ne gre za banke kot takšne, gre za nekatere prakse, ki so sporne. Hvala. Za skupino GUE, Fabio De Masir. Thank you, chair. Thank you, Mr. Hegmark. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi gospodu Hegmarku za predstavitev tega poročila. Morda vas bo najprej presenetil, ko bom dejal, da za nekoga z leve obožujem bančništvo. V starih časih smo imeli pravilo 353, sicer banka je posodila, posodila 3 odstotke, oziroma po 3 odstotni meri, potem je dobila nazaj po 5 odstotni, ob 3 pa smo šli na golf. Tu se z gospodom Hojtvorkom ne bi strinjal in sicer, da je prevelika količina zakonodaje uvira za bančništvo. Seveda imamo vso to zakonodajo, MIFID in tako naprej, ampak pomembna ni količina zakonodaje, ampak kakovost zakonodaje v tem odboru sem že omenil, da je imela časi zakonodaje 30 strani, zdaj pa 800 strani. Ampak to ni tako pomembno. Pomembno je, da je naša zakonodaja verodostojna, da so strukturne reforme konkretne. Zdaj gre za trenutek resnice z strukturnimi reformami. Kolegi so že omenili, da imamo še vedno težavo s tem konceptom too big to fail, prevelika, da propade. In kakorkoli in kadarkoli ne bi prišlo do reševanja bank z lastnim vložkom, bo ta koncept vedno problematičen, kajti nobena banka ni prevelika, da propade. Na voljo imamo veliko drugih ukrepov, ki bi zagotovili finančno stabilnost, In te ukrepe moramo uporabiti tako, da naši davkoplačevalci nikoli več ne bodo plačevali za napake bank. Zdaj je čas, da začnemo uporabljati te druge ukrepe. Strinjam se tudi z tem dejstvom, da če je težava v preveliki količini zakonodaje, če se gledamo države kot so Španija, Grčija, Italija, ki iz bank ne dobivajo dovolj sredstev za naložbe, potem vidimo, da, to, da ta pristop uh, ne drži. Tu gre za komunikacijske šume na relaciji med realnim gospodarstvom in pa bančništvom, finančnim sektorjem. Brez zdravega gospodarstva ni zdravih bank in obratno. Kajti, če nimamo na voljo dovolj kapitala za naložbe, potem tudi uh, banke ne bodo dobivale popraševanj po kreditih. Uh, Veliko govorimo o izvedenih finančnih instrumentih, o novih trgih, um, o ustvar ustvarjanju novih trgov. Vse to drži, ampak če si ogledate številke, lahko vidite, da je trg, da je trg um, izvedenih finančnih instrumentov primarno s hedžigom um, drugačen. Kajti ogromno bank, se ukvarja zgolj s temi vrstami poslov in sploh ne posojajo več eh, gospodarstvu ali pa posameznikom, kar pomeni, da se spostavlja ne povsem drugačnemu tveganju. Moje misli o, tej, o tem zakonodajnem predlogu so podobne Jakovojem. Treba je govoriti o ločevanju dejavnosti bank treba si ogledati tudi raven diskrecije, kajti ne želimo si, da bi bili nadzorniki bank izpostavljeni pritiskom lobistov strani, torej lobistov, ki jih najamejo velike banke ali pa do drug in pripraviti neko matriko, ki bo ustrezna. Če ne ta, pa neka druga. Zdaj smo videli, kakšni so rezultati bančnih stresnih testov. In um, tudi tu smo se nekako uprli na naše notranje načine ocenevanja tveganja bank. To pa so načela, ki so se v preteklosti izkazala za neuspešna in s tem v bistvu ničesar nismo rešili. Pa še zadnji komentar. V tem zakonodajnem predlogu imamo ogromno nekih ciljev, že v prvem členu. Sicer so ti členi dobri in vprašanje ločevanja dejavnosti bank more biti povezano, oziroma mora biti povezano s vsemi cilji, ki so omenjeni v prvem členu. In ne sme ostati zgolj neka nejasna opredelitev tveganja za finančno stabilnost celotnega sektorja. V tem kontekstu bomo seveda tesno spremljali napredek pri razvoju te zakonodaje in ne bomo dopustili, da se ta obljuba prekine. Hvala. Hvala. Filip Lambert z skupino zelenih. Fabio, pripričal sem, da boš počel več, ko samo opazoval napredek pri razvoju te zakonodaje. Strinjam se z Jakobom, strinjam se s Saidom, strinjam se s Fabijem pa tudi s stvarmi, ki sta jih omenila Silvi in pa Gunnar. Naj začnem z mm, izhodiščem Gunnarja. Se pravi, Evropa trpi zaradi pomankanja denarja za naložbe. To je denar, ki ne bi prišel tako iz zasebnih, kot tudi javnih virov. Denarja naj ne bi bilo. Slišal sem tudi argument, da zaradi prevelike količine zakonodaje uviramo naložbe. Ampak strukturne reforme bank niso panaceja, niso zdravilo za vse. To je zgolj del rešitve. Zakon Glass Eagle pravi, da če nek finančni subjekt uh, zbira kapital, ga mora upraviti samo za kreditiranje in nič drugega. Se pravi, zato, da ga vrača v realno gospodarstvo. In če po tej analogiji sklepamo, da del depozitov banke uporabljajo tudi za druge namene, v bistvu s tem, ko ne sprejmemo strukturnih reform, oviramo uh, pretok denarja iz depozitov v realno gospodarstvo. Drugič, slišal sem, da univerzalne banke niso težava. To je stavek, ki sem ga slišal stokrat. Seveda si jaz želim, da bi bil bančni sistem kar se da raznolik. Nekje morajo v svoje mesto najti tudi univerzalne banke, tako imenovane univerzalne banke, ampak kaj naj počnejo? Samo en primer. Dexia, je, um, Fortis, banka Fortis je bil eden od razlogov za uh, finančno krizo v Belgiji. Fortis je zdaj del Dexije. In zaradi težav na Fortisovih bilancah je prišlo do širše, širšega problema. Enako se je dogajalo v Španiji z bankijo, na primer. Univerzalne banke so težava, ampak um, treba jo je tudi obrnotiti v kontekstu. Četrtič, storili naj bi že preveč. Zakonodaje naj bi bilo preveč. Tu se strinjam s Aidom. Moj pristop je tu jasen. Bom zavzel eh, tržni oziroma liberalen pristop. Živimo v tržne gospodarstvo in nobena, noben gospodarski subjekt ne sme imeti posebnega statusa, naj, naj ga ne bi imel. To ni tržno gospodarstvo, to je bolj eh, sovjetsko gospodarstvo in ne tržno. Po mojem prepričanju bomo z našim delom opravili, ko bomo lahko davkoplačevalcem pogledali v oči in jim dejali, da ni več nobene institucije, ki bi bila prevelika, da bi oprostili propasti. Ja, CRD je morda delček uh, rešitve, delček tega mozaika. Ampak po mojem mnenju smo še zelo daleč od rešitve treba se odločiti, ali smo za tržno gospodarstvo ali ne. Ampak ne moremo imeti tržnega gospodarstva samo takrat, ko nam je to všeč, po drugi strani pa imeti neko državo, ki posega gospodarstvo takrat, ko je to pač paše. To so moji prvotni komentarji. Pomokomentiral bi samo še nekaj členov, pri katerih bi morali biti še posebej pazljivi. Še posebej, ko gre za cilje zakonodaje. Naše cilje, kaj želimo storiti, to sem omenil že, omenil že Silvi. Ne gre za dobre investicijske banke in pa slabe investicijske banke. Seveda, imamo dobre investicijske banke, pa tudi slabe um, komercialne banke. Mi moramo preprečiti širitev okužbe. Torej, če se v nekem finančnem sektorju pojavi težava, moramo preprečiti, da se to razširi tudi na druge dele. Uh, In drugič, ne želimo si, da bi z subvencijami reševali stvari, ki ne sodijo v osnovni nabor uh, bančnih storitev. Te pa so ključne za preživetje gospodarstva in prebivalstva. Treba je omejiti kakršne koli javne subvencije, s katerimi bi podpirali ne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 nekako zajahali banke, ki jih podpiramo z danim denarjem in potem to izkoriščali. Če grem naprej, tretji člen. Področje delovanja. Morda bi bilo bolje, če bi vzeli tu opredelitev iz bančne unije. Govorim o opredelitvi pomembne banke. In potem uporabili sem za vse države članice. Se pravi, 130 bank iz evrov območja in pa še ostale banke, ki ustrezajo enakim merilom in niso v evroobmočju. Tu moramo imeti enotno opredelitev. Nekateri boste dejali, ja, te banke pa niso dejavne na kapitalskih trgih, saj v tej merine drži, ampak to se lahko spremeni. Situacija ni statična, ampak dinamična. In preprečiti moramo, da bi mm, banke, ki zdaj delujejo, zašle v nevarne vode ko gre za trgovanje za lastni račun, sem do tega zelo skeptičen. Če želimo to vrstno trgovanje ločiti od drugih načinov trgovanja, potem bi morali vsa, v možgane vsakega posrednika, traderja, vgraditi čip, ki bi mu povedal, kaj lahko počne in kaj ne. Kajti to so zelo subjektivne stvari. In bolje bi bilo, če bi imeli kar se da široko opredelitev trgovanja na lastni račun, kot pa os, eh, osko. Potem členi 9 do 21, kjer je govor o tem, da je ločevanje dejavnosti bank ključnega pomena te strukturne reforme. Nam bi bil ljubši sistem tako imenovanega semaforja, kjer bi po matriki po sistemu šlo za jasne kriterije, jasna merila za ločevanje imeli bi na primer rdečo luč, pa potem tudi zeleno luč. Pri zeleni luči bi lahko um, mm, bili bolj popustljivi in pa še rumeno luč, kjer bi arbitrarno odločali o tem, ali gre za um, eno dejavnost ali pa drugo. Ne želimo pa si, da bi mm, banke to rumeno luč zlorabljale, zato da bi nekako ušle nadzoru nad trgovanjem za lastni račun oziroma nad eh, trgovanju v dobro banke. Lahko bi dejali, da bi naprimer 10 odstotkov lastnega kapitala namenili eh, ukrepom za ločevanje dejavnosti. Dobro, mar si kdo bo dejal, da se lahko s tem osnovnim kapitalom oziroma jedernim kapitalom zelo preprosto manipulira. Tega se tudi jaz zavedam, ampak če se gledate stresne teste, lahko vidite, da so tudi tam, da so tudi ta, da tudi tam bila uporabljena ista matrika, ki je polna napak. In posledično se zavedamo, da bo treba bankam dati, oziroma da morajo banke imeti več kapitala, kot pa je to bilo do zdaj eh, naše prepričanje. Pa še nekaj, kjer se strinjam s Silvi, izjeme za države članice. Če je to ena država, če imamo eno državo, ki je to zelo resna, je to Združeno kraljestvo. Združeno kraljestvo večkrat kritiziramo pri različnih stvareh, ampak v tem primeru Združeno kraljestvo najverjetneje eh, predstavlja najbolj resna država, ko gre za reformo tega sektorja. Moj pogled na nacionalne reforme, naprimer v Belgiji, Nemčiji, Franciji, je naslednji. To so bili neki manevri, s katerimi ni prišlo do nikakršnega ločanja dejavnosti, ampak kjer je šlo samo za eh, nekako izkoriščanje luke na evropski zakonodaji. In tu se strinjam s Silvi, treba je ohraniti celovitost enotnega trga. Eh, skupnega trga. In tu bomo pred veliko odločitev. Ali bo enotni trg deloval na podlagi tako imenovanih lažnih reform, lažnih sprememb iz Francije, Nemčije in pa Belgije, ali pa se bomo odločili, da gremo v smer Združenega kraljestva, in s tem ambicioznim pristopom iz otoka ohranimo skupni trg. Med tema dvema pristopoma moramo najti neko rešitev, uravnoteženo. Nisem pa pripravljen žrtovati namena te reforme samo zato, da ohranimo skupni trg. Če imamo slab skupni trg, je to slabše, kot pa če imamo skupni trg, kjer skuša otoška država rešiti eh, skupno evropsko gospodarstvo če, lahko, če se lahko tako izrazim. Še nekaj sem želel ponoviti. Slišal sem namreč Silvino kritiko, češ, da lahko ohranimo te reforme eh, tako zgolj na vides. Ne vem, kaj točno že piše v 50-ih ontenkih sive, sam nisem prebral te knjige, ampak mislim, da stvari res niso črnobele. Reforme so eh, lahko dobre, dejavnosti bank so lahko prav tako dobre, ampak ne intrinzično. Ne želim pa, da bomo imeli gospodarstvo, v katerem bomo subvencionirali z državnimi sredstvi dejavnosti, ki niso povezane z ničemer. Pogovarjal sem se z Andrewom Proctorjem, ki je bil visoko, visoko v Deutsche Bank, v zadnjih časih pa se bolj skrival, o teh zadevah. Predstavnik eh, britanske zakladnice ga je vprašal naslednje. Ali bi sprejeli, da bo Deutsche Bank morala financirati svoje dejavnosti po tržnih cenah, brez eh, prednosti javnih subvencij. Andrew Proctor je dejal ne. Za Deutsche Bank je nespremljivo, da ne bi več imeli takšnih subvencij. Verjetno Deutsche Bank eh, ni edina, pa tudi najbolj čisti niso. Sam ne pravim, da bi parlament s pravo večino moral eh, pozabiti na svoje ambi ambicije, zato ker svet nekaj zahteva. Čisto vseeno mi je, kaj zahteva svet, kakšne so njihove ambicije. Komisija je prižgala zeleno luč za objavo rezultatov po državah. Preglednost od države do države ne bo škodila gospodarstvo parlament je imel soglasno stališče glede tega, svet pa skoraj da soglasno. Ena država se je strinjala uh, s parlamentom, 26 držav v tistem času pa je bilo proti. Mislim, da je to tudi vprašanje politične volje, če bomo imeli uh, večino za velike uh, ambicije in če uh, kolegi ministri ne bodo proti, ne vem, zakaj ne bi mi ustrajali. Hvala lepa. Zdaj pa še osem govorcev v okviru postopka Catch the Eye. Zaključujem se z nam. Vsak bo dobil dve minuti. Burkak Balce prvi. Hvala lepa, gospod predsednik. V tej prvi izmenjavi mnenja je bilo veliko stvari že povedanih, sam se ne želim spuščati v podrobnosti, v dveh minutah tega niti ne morem. Dve splošni pripombi imam. Prvič, mislim, da z bančno unijo, ki smo jo nekako pospremili na pot aprila, smo že dosegli veliko. Na koncu bo po mojem mnenju bančna unija in o tem se vsi strinjamo, prispevala zelo veliko k finančni stabilnosti. Eno je jasno, pri določenih delih smo to videli. Izvajanje bančne unije nam bo tudi v prihodnje povzročala veliko dela tudi na nacionalni ravni. Po drugi strani pa se mi zdi pomembno tudi to, da razmislimo o tem, kaj finančni trgi, udeleženci na finančnem trgu lahko pričakujejo v prihodnih nekaj letih, dejal bi, da upravičeno. Jasno pa mora biti, da učinki sedanje zakonodaje na bančno reformo, o kateri zdaj razpravljamo in ki smo jo videli orisano v dokumentu komisije, torej ti učinki morajo biti v končni fazi jasni. In še moj drugi razmislek. tematika, ki je osnova za ta predlog komisije, je zelo obsežna. In bančna unija bo po mojem to zelo dobro vključila. Vedno znova smo slišali, da so banke prevelike, da bi propadle, da so zadeve preveč zapletene, da bi jih razrešili in tako dalje. Zato želim povdariti to, kar je povedal naš poročevalec Gunnar Höckmark. Namreč, predpogoj za bančne strukturne reforme se je spremenil. Tudi izhodišča so se spremenila in zato mislim, da moramo tukaj biti predvsem zmerni in zato se tudi že veselim razprave v prihodnih nekaj mesecih. Mislim, da bo to zelo napeta razprava. Moja želja bi bila, da bi v prihodnje morda nekoliko manj uporabljali kratice, ker mislim, da jih je že več kot dovolj. To je moja želja. In mislim, da bi bilo bolje, če bi vse skupaj opisovali s celimi besedami. Hvala. Okay, so no BRS. Torej, nič več BRS-ov in podobnega. Eliza Ferreira, lepo prosim, držite se dveh minut. Namreč imamo še druge točke na dnevnem redu. Poskusila bom biti hitra, To je zelo pomembna tema. Mikrofon, prosim. Yes, uh... Torej, mislim, da gre za zelo pomembno vprašanje. Menim, da smo opravili že veliko dela, to drži, vendar pa gre tu za zadnji delček, ki ga še moramo uvrstiti na naš program. Menim, da tvegamo, da ne bomo mogli izvajati vsega, kar smo sprejeli na ravni zakonodaje, če bomo velike banke, ki so zelo zapletene, preveč zapletene, da bi jih razumeli, da bi jih regulirali, če bomo te banke pustili in če ne bomo poskrbeli, da bi te banke bile bolj obvladljive, bolje nadzorovane, In sicer eh, strani vseh tistih eh, nadzornikov, ki morajo izvajati sprejeto zakonodajo. Drugič, mislim, da moramo biti zelo jasni in dva ali trije prejšnji govorci so to že povedali, sama pa bi še poudarila. Ne začenjamo iz nič. Imamo že vrsto pobud v ZDA, v Združenem kraljestvu, v Nemčiji, v Franciji in zato moramo poskrbeti, da ko bomo postavili evropski okvir za organiziranje bank, da bomo pri tem poskrbeli predvsem za interese naših državljanov in da bomo zaščitili davkoplačevalce ter zavarovali stabilnost finančnega sistema, ne pa, da bi eh, tolmačili interese enega ali drugega deležnika, ki so že začeli svoje dejavnosti, zato da bi zaščitili lasne interese. Zato bom to razpravo spremljala z veliko zanimanja. Mislim, da smo eh, pravzaprav v pravem obdobju začeli to razpravo. Hvala lepa. Antonio. Antonija Tajani, prosim. Hvala, gospod predsednik. Moje izhodišče je to, kar je povedal Gunnar Hockmark o 900 milijardah, ki niso bile investirane. Tudi kolega Lamberts je to povedal. Če se zablokira realno gospodarstvo, se bo zablokirala tudi finančna ekonomija. Zato moramo vrniti zaupanje realnemu gospodarstvu z političnimi posegi, z ustreznimi predpisi, ne preveč predpisi, ampak s pravimi predpisi. In tukaj ima prav kolega Balski pravi, manj sloganov in manj kratic, več dejanj. Tvegamo namreč, da bodo vlagatelji začeli vlagati izven EU. Pogovarjal sem se s kolegom Solejem, ki je vedno dejal, denar je, finančna sredstva so manjka pa zaupanje. In ravno zato naložb ni. In če želimo dobro nalagati, potrebujemo tudi pravila, ki bodo bankam pomagala, da pomagajo realnemu gospodarstvu. Realno gospodarstvo pa niso le velika podjetja, so tudi mala in srednje velika podjetja. Zato želimo meniti, kako se je parlament eh, pravilno odločil glede bazla 3 in podpore tem podjetjem. Torej, da se zagotovi podpora tem podjetjem. Namreč, ko govorimo o podpori realnemu gospodarstvu, moramo razlikovati med velikimi mednarodnimi bankami in majhnimi bankami, ki po mojem mnenju zaslužijo, da jih zaščitimo tudi v novih besedilih, ki jih bomo šele sprejeli. Prepogosto namreč tvegamo, da podpremo samo velike banke, ne naredimo pa dovolj za to, da bi zaščitili majhne banke in te so tiste, ki neposredno pomagajo majhnim in srednje velikim podjetjem in jim omogočajo eh, dostopanje do kreditov. Ne pozabimo, da bodo velike banke dobile sankcije zaradi neustreznega delovanja mm, glede davkov in to velja za Evropo in ZDA. Zato me zanima, to, da se pokaže predvsem podpora realnemu gospodarstvu in jamstva za majhne in srednje banke, ki morajo potem dejansko pomagati realnemu gospodarstvu. In mnenje, ki ga bomo dobili iz odbora ITRE, lahko kolegu Hokmarku pomaga, da vključi svoje besedilo. Glede na to, da sem tudi sam v odboru ITRE, se bom potrudil, da bomo dobili tudi od njih neko usmeritev. Strinjam se s tem, kar je povedal Lamberts, namreč. Če ne bo realnega gospodarstva, tudi makrogospodarstvo ne more cveteti. Ni, Ni nadželje naslednje. You, uh, um, Hvala. Mnoge pripombe smo že slišali, z večino se strinjam. Gre za ključni problem, ki se ga moramo lotiti, namreč tega nam prej ni uspelo rešiti. Mislim, da tudi širša javnost ne zaupa več, da se bodo banke same regulirale. Zato je pomembno, da se tega lotimo tu. Dejala bi, da je glavna stvar, ki jo lahko podprem, ta, da ne moremo še naprej podpirati oziroma subvencionirati velikih bank, ki da so prevelike, da bi propadle. Jasno nam mora biti, da države članice lahko gredo dlje od predpisanega in kar mene zadeva, nima smisla, da imamo te predpise, če ne bomo vključili bančništva v senci. Če si pogledamo to problematiko, odbor za finančno stabilnost je prejšnji teden objavil številke bančništva v senci, je zdaj skoraj tako veliko, kot je bilo pred nastopom krize. Zato je zame kritičnega pomena, da se lotimo tudi tega sama pripravljam poročilo glede ustvarjanja oziroma vzdrževanja denarnega trga. In sama bi rada dejala, da je bistvo te zakonodaje to, da podpremo realno gospodarstvo in to je zame ključnega pomena. Hvala lepa. Sven Gigold. Hvala kolegi. Nekateri vaši prispevki do zdaj so me presenetili. Mislim, da gre razprava v pravo smer. V Evropi smo se odločili za jasno načelo. To pa je tržno gospodarstvo, ki temeli na sociali. Nekatere stranke so ta načela uveljavljale, zdaj pa jih niso omenile pri tem, kako presojati to zakonodajo. Namreč socialno tržno gospodarstvo temelji na konkurenci. To pa pomeni, da ni akterjev, ki bi bili tako veliki, da lahko na nekaterih podtrgih uveljavljajo svojo moč. Zato si moramo pogledati, ali so kateri akterji taki, da omejujejo načelo konkurence. Drugič. Socialno tržno gospodarstvo temeli tudi na odgovornosti. To pa pomeni, da prvič ni nobenih subvencij in če gre karkoli narobe, je vlagatelj tisti, ki mora plačati pošten delež. Iz določenih razlogov pa smo v bančništvu imeli jamstva za depozite. Zato obstaja nevarnost, da bodo ta javna jamstva uporabljena za subvencioniranje drugih bančnih dejavnostih. In zato je nujno, da zavarujemo načelo, uveljavljanja odgovornosti, da ne bo navskrižnega subvencioniranja in ne nazadnje socialno tržno gospodarstvo temelji na izbiri. Izbira pa mora biti možna brez konflikta interesov. Eno ključnih načel za zakonodajo glas Igel je, da tisti, ki oblikujejo finančne produkte, jih ne morejo prodajati, vsaj ne tistim, ki imajo veliko manj informacij. To je bilo vse obravnavano v poročilu Likanen in preseneča me, da je zelo malo ljudi omenilo tega. Silvi, mislim, da si bila ti edina, ki si to omenila na začetku. Ne smemo in ne moremo zanemariti, da je študija že bila opravljena. Likanen žal ni govoril o konfliktu interesov. Ampak mislim, da se od Likanena lahko naučimo to, da tega ne smemo presojati na splošnih načelih več ali manj investicij, ali smo naredili preveč ali premalo. Vprašanje mora biti, ali so načela socialnega tržnega gospodarstva spoštovane tudi v bančništvu, kot so v drugih panogah. Bojim se, da premalo spoštujemo načela tržnega gospodarstva, pač pa menim, da je gonilna sila bolj interes nekaterih nacionalnih bank, kar ni korisno. Prvo žberes, izvolite. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Hvala tudi Gunarju Hrkmarku za to, da ste oblikovali okvir, v katerem obravnavamo to vprašanje. To je prvo besedilo, o katerem razpravljamo. Da, mikrofon je prižgan. Razprava pred nami je ogromna, gre za financiranje realnega gospodarstva. Na obeh stranih Atlantika se o tem pogovarjamo in trenutni kontekst torej zahteva razpravo o naložbah, o financiranju gospodarstva lahko pristopimo tako kot v ZDA ali pa tako kot smo to naredili mi, ki govorimo predvsem o stabilnosti finančnih trgov. To je razprava, ki nas čaka. Obenem je treba upoštevati tudi pogajanja o TTIP. Vse to je namreč povezano. Kljub temu, da smo dejali, da vprašanje finančnih trgov ne bo obravnavamo teko, eh, tekom teh pogajanj. Mislim, da se je tudi evropski kontekst od začetka te razprave o prihodnosti bančnega sistema v Evropi spremenil. Številni so dejali, da bančna unija vpliva na zdravje bank, ne glede na njihovo strukturo. In tega učinka trenutno ne poznamo. Tretji komentar. upoštevati moramo tudi notranji trg. Vprašanje bančnih struktur moramo obravnavati po segmentih, po tipih bank. Upoštevati moramo njihov prispevek za financiranje realnega gospodarstva. In mislim, da ni prav, da napadamo en tip bank, en tip bančne strukture. S tem bomo zgolj razdrobili ta sistem. Z Otmarom Karosom smo to naredili na začetku krize, obravnavali smo gospodarstvo od segmenta do segmenta. To bo privedlo zgolj do eh, nacionalizacije teh postopkov ne bomo pa dosegli našega končnega cilja krepitve evropskega gospodarstva. Mislim, da moramo poštevati tudi počutje in občutke evropejcev. V tej razpravi nihče ne predlaga nekega new deala za bančni sektor. Mislim, da moramo ugotoviti, kako lahko zagotovimo stabilnost finančnih trgov po posameznih elementih, zagotoviti moramo, da banke prispevajo k rasti. Hvala, vse prosim, da se držite časa. Otmar Karas. Gospod predsednik, veš čas sem poslušal in občutek imam, da v tem poročilu dejansko opravljamo analizo dosedanje zakonodaje, govorimo o ciljih finančnih trgov, o strukturi bank in tudi o izgledih za v prihodnje. Mislim, da ima to poročilo možnost samo takrat, če s tem poročilom ne bomo opravili neke splošne razprave, pač pa, če se opremo na poročilo Likanen. Obravnavati moramo tudi predlog komisije in seveda upoštevati moramo, kaj se dogaja od leta 2008, kaj se je že zgodilo z drugo zakonodajo proti temu, da bi nekatere ustanove bile prevelike, da bi propadle. Če gre tukaj za neko splošno oceno, potem moramo vedeti, da je že na začetku bilo govora o oceni učinka. Vedeti moramo tudi, da že imamo poročilo o investicijskem svežnju, o zelo veliko poročilih smo že govorili. Zato resnično predlagam, da bi poročevalci, pripravljavci vseh teh mnen oziroma poročil sedli skupaj in se pogovorili o tem, kaj bomo naredili. Poročila so namreč lahko različna, nekatera so zakonodajna, nekatera na lastno pobudo in tako dalje. Zato se moramo dogovoriti, kje bomo postavili težišča kajti če bomo pri vsakem od teh poročil opravili neko splošno razpravo, ne bomo opravili svoje naloge. Seveda Vemo, da je naše izhodišče lahko socialno tržno gospodarstvo, struktura bank, lahko se navežemo na poročino Likanen in pogledamo tudi druge vidike, ki smo jih morda že obravnavali ali jih še bomo obravnavali v drugih poročilih. Namreč ne moremo vsega stlačiti v to poročilo, če resnično hočemo izpolniti nalogo, to pa je reguliranje strukture bank. Namreč vem, da bomo imeli tudi poročilo o oceni potem, ko bo opravljena evalvacija in vem, da bomo razpravljali tudi o problemih nadzora. Zato mislim, da imamo ravno iz tega razloga lasno poročilo. Zato resnično prosim, da bi se vsi poročevalci usedli in se odločili, kaj je bistvo katerega poročila. Hvala lepa. Ole Ludvigsson. Tack för ordet. Som jag ser det är det viktigt att vi ser pragmatiskt. Hvala lepa. Zelo pomembno je, da smo pri tem predlogu čim bolj pragmatični. Na ta način bomo lahko dobili situacijo, ko bomo lahko nadzorovali tudi največje banke, poznamo poročilo Likanen. Komisija je v svojem poročilu dejala, da moramo biti mm, čim bolj pametni, previdni, da moramo poiskati ustrezno ravnotežje. To pa seveda naj ne velja le za največje banke, vsaj po mojem mnenju. Mislim, da je dobro tudi to, da obstaja možnost, da upoštevamo finančno stabilnost, kar bodo naredili nadzorni organi in seveda na dolgi rok moramo izhajati predvsem iz tega, da morajo biti sistemi in da mora biti naše delovanje čim bolj smiselno in učinkovito to se mi zdi najpomembneje. Hvala, Marko Vali. Hvala, gospod predsednik. Potrudil se bom, da bom še krajši od dveh minut. To je moj prvi mandat. Leta 2009, ko je izbruhnila kriza, sem sedel v banki, delal sem na področju prihrankov, nisem bil kakšen hud posrednik ali broker. Potem pa je zbruhnila kriza. Poročevalec je dejal, da je bilo v vseh teh letih narejenega že veliko. Narejenega veliko morda, ampak kaj se je zgodilo, kaj se je spremenilo? Morda se je spremenilo to, da tista podjetja, ki so vezana bolj na realno gospodarstvo, na tradicionalne oblike, torej tista podjetja, ki so ustvarjala BDP, so propadla. Po drugi strani pa vse tisto, kar je povezano z velikimi naložbami, z multinacionalkami, vsi ti so dobili ogromne injekcije denarja. In tako vidimo, da je likvidnosti sicer dovolj, celo preveliko, ampak v napačno smer je šla ta likvidnost. Zato je treba narediti nekaj, da naredimo konec tej krizi kako lahko poskrbimo, da bodo bančne storitve resnično na voljo tistim, ki potrebujejo denar, kako bomo ustvarili preporazdelitev bogatstva. V tem trenutku se mi zdi, da si moramo prizadevati za to, da bi sterilizirali. Ne samo z nekim majhnim posegom, mi moramo narediti nekaj, kar bo imelo ogromen učinek. Sam se bom zelo potrudil. Naša skupina sicer še ni povedala svojega mnenja, ampak mislim, da se moramo vsi usesti in les resno delati za to, da steriliziramo to sistemsko situacijo. Govoriti moramo na globalni ravni. To gre za globalen problem, ne samo za evropski problem, ki se ga moramo lotiti na mednarodni ravni in z veliko mero resnosti. Hvala. In preden dam besedo poročevalcu, želim dati besedo še komisiji. Komisija, izvolite. Much, Chairman, and... Hvala, gospod predsednik, in hvala tudi poročevalcu, poročevalcem v senci in vsem drugim poslancem, ki so sodelovali v tej razpravi, ki je vsaj zame bila zelo korisna. Naj se dotaknem treh točk. Prvič, zakaj potrebujemo reformo bančne strukture po vseh teh reformah. Ne bom dolgočasil gospoda Balsa z seznamom kratic, vendar pa smo uveljavili nov kapitalski okvir, vendar kapital ni zdravilo za vse. Pri naši analizi vidimo, da ko si pogledamo trgovalno knjigo bank, je tu velika razlika, kako banke obravnavajo tveganja povezana s trgovanjem in s tem smo se trenutno oziroma v preteklosti ukvarjali. Torej, kapital ni zdravilo za vse, nekatere stvari so zelo nepregledne, zelo težko jih je eh, specificirati. Kapital ni zato vedno prava rešitev. In potem, seveda, reševanje. Za veliko večino bank smo mnenja, da je okvir za reševanje zelo primeren, vendar pa se moramo zavedati, da za nekatere zelo velike in zelo zapletene banke, o katerih se pogovarjamo pri tem predlogu, govorimo samo o 30 bankah v tem predlogu, bo ta proces veliki ziv. Namreč ta sistem še ni bil preizkušen in zelo pomembno bo tudi pri čezmejnih bankah. Poglejmo si samo ta dva zgleda, pa vidimo, da je še vedno nekaj tveganja, ki je povezano predvsem z velikimi bankami. To skušamo doseči. Potem razsežnost notranjega trga je že bila omenjena. Strinjam se, da je ta razsežnost pomembna. Štiri države članice so že sprejele ustrezno zakonodajo, druge države pa so razmišljale o tem in celo dejale, da je edini razlog, da niso same sprejele zakonodaje ta, da je na mizi evropski predlog je pa nekaj, kar bi lahko bilo ogroženo, če bi ohranili nacionalno zakonodajo. Poleg tega je tudi steber bančne unije enotna, so enotna pravila in zato bomo poskrbeli za to, da bodo pravila enaka za vse. In ne nazadnje, nismo proti univerzalnim bankam in cilj tega predloga ni, da bi odpravili obstoj univerzalnih bank. Želimo samo odpraviti tveganje, ki nastaja zaradi velikih in zapletenih bank, ki izvajajo veliko število aktivnosti. In seveda, če je tveganje na nespremljivi ravni, moramo to obravnavati. Nikakor ne želimo eh, spodkopavati realnega gospodarstva namreč predvsem moramo omogočiti vsem akterjem, da odigrajo svojo ulogo na trgu kapitala. Kot je povedala gospa Gular, obstaja vprašanje glede stališč v svetu, še zlasti v zvezi z diskrecijo nadzornikov, nekateri se nagibajo k bolj diskrecijskemu okvirju, tu ni soglasja v svetu, nikakor ne. In v svetu si zelo prizadevamo, da bi sploh natančno razložili, zakaj v našem predlogu gre. Sam bi povdaril, da je naš predlog pragmatičen. Poskusili smo uravnotežiti nek okvir ki bi vodil nadzornike, obenem pa jim želimo dopustiti tudi ustrezno diskrecijo, kar je nujno v tem zapletenem svetu. In hvala lepa za vašo pozornost. Hvala komisija. Na koncu pa še naš poročevalec, izvolite. Hvala in hvala za zanimivo razpravo. Zelo mi je bilo všeč, da so nekateri kolegi z levice nastopili kot pravi kapitalisti in izrazili občudovanje eh, tržnega gospodarstva. To je dobro izhodišče in to je izvrstna podlaga. Ampak ali se strinjate z nami? Vedno se strinjam, kadar kdo reče, da je tržno gospodarstvo dobro. Dejal sem, da je tržno gospodarstvo socialno in upam, da se vi strinjate z menoj, da potrebujemo več naložb. Otmar je povedal nekaj pomembnega. Ampak mislim, da to lahko vsi ohranimo v mislih, ne glede na to, kakšni bodo naši zaključki. In sicer, tukaj gre samo za en del zakonodaje, ki se nanaša na enotna pravila. Tukaj gre samo za en delček v mozaiku. Mislim, da je Filip dejal, da je poslušal glasbo in veseli me, da lahko posluša glasbo med temi sestanki, ampak včasih slišimo drugo glasbo. To pa je bolj žalostno. Sam ne pravim, da smo preveč regulirali, pravim, da smo od leta 2009 začeli regulirati in če smo resni glede tega, kar počnemo, moramo upoštevati, da je to spremenilo naše okolje. Moje glavno izhodišče je, leto 2014 ni enako kot leto 2009. In če se vsaj malo spoštujemo, in mislim, da se, moramo sprejeti dejstvo, da stvari niso enake, kot so bile takrat, ko smo se podali na to pot. Te zakonodaje ne moremo obravnavati kot neke enote, ki ni povezana z ničemer drugim. Said, moj prijatelj Said, je dejal, da dajem prednost univerzalnim bankam, za razliko od uh, socialistov oziroma prijatelja, kolega, predstavnika levice, sam ne maram bank. Pač pa sem precej sproščen glede tega. Mislim pa, da potrebujemo različne banke, banke, ki nastanejo zaradi popraševanja. Mislim, da potrebujemo majhne banke, mislim, da potrebujemo uh, banke za gospodinstva oziroma prebivalstvo in za podjetja. Ampak mislim, da nikoli nobena banka ne sme izpustiti priložnosti za ustvarjanje likvidnosti. In mislim, da tu pravzaprav nimamo dovolj razprave. Razmisliti moramo o tem, kaj je dejanski problem. Nekatere probleme smo videli pri investicijskih bankah, ampak to je bilo ločeno. Glavni problem je potem bilo bančništvo za prebivalstvo proti nepremičnimem. In potem, če si pogledamo zgodbo Lehman Brothers, me čudi, da nekateri se zgledujete po ZDA. Lehman Brothers je dejansko uvozil eh, težave v financiranju prebivalstva Glavni problemi v finančni krizi, to smo videli tokrat in prejšnjikrat. Vedno je šlo za to, da smo imeli na eni strani m, mm, bančništvo za prebivalstvo in po drugi strani nepremičnine. Če to razumemo, potem bomo razumeli tudi trgovanje. Nekatere banke so se lotevale špekulacij. Mislim, da moramo biti včasih zelo brutalni pri problemih ampak pomembno je, da smo brutalni do pravih problemov, ne samo do tistih ki, problemov, za katere mislimo, da so problemi. Kot je dejala komisija, moramo obravnavati tveganja, ki nam jih lahko prinesejo univerzalne banke, ampak o tem moramo spregovoriti v luči vseh drugih delčkov mozaika oziroma zakonodaje, vsega tistega, za kar smo se že odločili. Ampak naj poudarim eno, mislim, da je Jakob to omenil. CRD4 pomeni, da imamo povsem drugačne kapitalske zahteve in to za vse banke. To pomeni, da potrebujete kapitalske zahteve, ki temelijo na poslovnem modelu in to zahteva tudi trg. To so po mojem izhodišča, ki jih moramo imeti. Včasih smo govorili o tem, da so nekatere banke prevelike, da bi propadle. To je zelo pomembno. Ampak prevelike, da bi propadle, ne pomeni prevelike, da bi obstajale. Prevelike, da bi propadle, pomeni prevelike, da bi propadle. Zato moramo poskrbeti, da imamo pravila, ki veljajo za te banke. In ne nazadnje še glede subvencij. Iskreno povedano in lahko se pogovorimo tudi dvostransko če želimo zagotoviti, da je prva stvar, ki se bo zgodila, ko banka zaide v težave, da to ne bo davkoplačevalski denar, s katerim bomo reševali, če to želimo, potem je pomembno, da ta celotna struktura, ki smo jo predvideli v direktivi, lahko deluje. BRD predvideva, da imajo banke različne oblike kapitala. Če gre zgolj za depozitno bančništvo, če gre zgolj za banke, ki posojajo prebivalstvu, potem, ko taka banka zaide v težave, vam lahko zagotovim in naj vam povem, da sem se s tem ukvarjal kar nekaj časa, potem bo verodostojnost eh, reševanja dejansko načeta zelo malo bank je, ki se odločijo za reševanje na tak način, kot je to bilo narejeno Cipru, na Cipru. To namreč škodi družbi, socialni razsežnosti in to škodi tudi verodostojnosti. Zato nikar ne imejmo preveč idealističnega pogleda, češ, da so majhne banke, ki posojajo v glavnem prebivalstvu, eh, varne. Mislim, da se moramo zavedati cele palete tvegan. To mora biti naše izhodišče. Namreč lahko z gotovostjo rečem, da Filip, ki je ljubitelj tržnega gospodarstva in Sven, če bi bila v katerikoli evropski vladi in bi denar deponentov v večjih bankah, ki posojajo prebivalstvu, bil ogrožen, nisem tako prepričan, da bi rekli ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. reševanje, reševanje. Nisem prepričan, da bi bili dovolj pogumni. Vem, da ste pogumni za mrsika in občudujem te, Filip. Hvala, Gunnar ampak mislim, da je politična družina, v katero sodiš, pokazala, da nimaš dovolj poguma, kar pa ne pomeni, da drugi oziroma člani te skupine niso dovolj pogumni. Ko govorimo o odgovornosti, se moramo vedno soočiti s posledicami odločitve. Zagotoviti želim, da odločitve, ki jih sprejemamo, da so te odločitve prave. In s tem zaključujem, gospod predsednik. Ljubše mi je, da ko neka banka zaide v težave, plača kapitalist, ki ga tako zelo ljubite. In ljubše mi je, da so deponenti varni. To je socialno tržno gospodarstvo. Hvala hvala. Mislim, da imamo vsi enake cilje, ampak različne metode. Pogovarjali se bomo tudi o socialnem tržnem gospodarstvu. Pri tem specifičnem dosjeju pa je govor o strukturnih reformah. Gospod predsednik, v skupini LS smo zelo veseli, da so sedaj vsi podporniki socialnega tržnega gospodarstva. No, ampak razprava je predvsem ta, če je tržno gospodarstvo socialno že po naravi ali ga moramo za socialnega narediti. Mislim, da bo to morala biti ločena razprava, kako zagotoviti socialno eh, razsežnost tržnega gospodarstva. Zaenkrat pa vas lahko obvestimo o časovnici. Javno predstavitev bomo organizirali za eh, dne 2. decembra, predstavitev snutka poročila 21. januarja 2015, rok za uložitev prilogov sprememb pa je trenutno 3. januarja. 23. februarja bomo govorili o teh prilogih sprememb, na to 23. marca glasovanje in plenarno zasedanje aprila toliko za enkrat o časovnici, to je bila zanimiva nalektrena razprava, sedaj pa nas čaka še en predlog zakonodajnega akta, ki je povezan s tem, o katerem smo se pogovarjali sedaj. Komisija je januarja 2014 predstavila svežen. Gre za uredbo o poročanju in preglednosti transakcij financiranja vrednostnih papirjev. Poročevalnice gospod Renato Soro, izvoli beseda je vaša. Hvala. Kot ste pravkar dejali, gre za dokument, ki prihaja v parlament kot svežen, skupaj z drugimi deli. Kot recimo, tisti del, o katerem smo pravkar razpravljali eh, in sicer gre za reformo strukture bančnega sistema. Tudi ta dokument izhaja iz predlogov skupine strokovnjakov pod vodstvom eh, gospoda Likanena leta 2011. Zakaj je to nastalo skupaj? Zato, ker gre za transakcije, ki ustvarjajo likvidnost s pomočjo zavarovanja, delnic recimo, ki jih eh, sprejmete kot neko posojilo ali pa se te delnice kasneje prodajo. In na nek način je to najbolj relevanten del tako imenovanega bančništva v senci. smo začeli razmišljati, kaj storiti in obstajala je skrb, da bi del skrbi izhajal iz reguliranega bančnega sistema, del skrbi pa iz veliko manj reguliranega sistema bančništva v senci. Glede na to, da gre za zelo povezano temo sem se pogovoril z kolegom Hokmarkom, da bi videl, če se obojem lahko pogovarjamo skupaj, vendar pa eh, ta moja želja ni bila uslišena in želja je bila, da bi razpravljali ločeno. Srečal sem se tudi s vsemi poročevalci v senci, tudi neformalno, zato da bi slišal, kakšno je mnenje med nami in odločili smo se, da se uskladimo agendi za reformo bančne strukture. Tako bomo letos oziroma danes opravili prvo izmenjavo mnenj in pred Božičem do 18. decembra bom predstavil prvi predlog, 21. januarja pa bo potekala razprava tu. Potem bo čas do 27. januarja za vložitev predlogov sprememb, do marca nekje pa naj bi razplavljali o tem za potrditev na ravni odbora. Transakcije financiranja vrednostnih papirov se nanašajo predvsem na prodajo delnic za obveznost ponovnega odkupa, tako da se ustvari likvidnost. Po drugi strani pa je tu posojanje vrednostnih papirjev brez obveze ponovnega odkupa. S postopkom tako imenovanega roll-over, se roki podaljšajo. Gre za 53 biljonov evrov. Evropska unija je tu primarni trg, sledijo ZDA. V Evropski uniji govorimo o 29 biljonih od teh 53 in lahko si predstavljate, da zlasti v Združenem kraljestvu je to področje izjemnega pomena. Da bi zmanjšali sistemsko tveganje, je odbor za finančno stabilnost sprejel 11 priporočil v zvezi z tveganji oziroma posojanjem vrednostnih papirjev z obveznostjo ponovnega odkupa. In ukrepi, ki jih predvideva ta dokument, pravzaprav povzema to, o čemer je odločil odbor za finančno stabilnost. Imamo priporočili 1 in 2, ki zahtevata zbiranje dodatnih podatkov na finančnih trgih, zato da bi povečali preglednost peto priporočilo zahteva, da morajo biti upraviteli skladov čim bolj pregledni do svojih vlagateljev in številka sedem govori o tem, da je potrebno zagotoviti ustrezne informacije strankam. Tri ravni torej preglednosti na sistemski ravni, potem v odnosu do vlagateljev in ne nazadnje v odnosu do posameznih strank. Zato želimo ustvariti bolj varen, bolj pregleden sistem, uvesti ukrepe za povečanje preglednosti na sistemski ravni, pri posredovanju informacij vlagateljem in ne nazadnje pri sklepanju pogodb. Namreč ti vrednostni papirji Ne samo, da se uporabljajo za ustvarjanje likvidnosti, zgodi se, da se ti vrednostni papiri ponovno uporabijo za dodatno ustvarjanje likvidnosti in tukaj gre, kot bi nekako gradili nek grad, ti vrednostni papiri se lahko uporabijo večkrat. Ocenjujejo, da približno desetkrat, nekateri pravijo štirikrat na ameriškem trgu. V Evropi pa teh informacij nimamo. Ta informacija pa je ključnega pomena in Evropska centralna banka je povedala, da je pomemben del finančne krize leta 2009, o čemer smo govorili tudi danes, nastala ravno zaradi prevelikega finančnega sistema, in sistema, ki je bil preveč zadolžen in imel prevelik vzvod. Zato moramo razumeti razsežnost tega vzvoda, razumeti, kako ustvarjamo ta vzvod pri transakcijah financiranja vrednostnih papirjev, kako prihaja do tega ponovnega in ponovnega zavarovanja. V prvih srečanjih sporočevalci v senci, pa tudi z drugimi deležniki, recimo nekaterimi stanovami. Pogovarjal sem se z združeni finančnih operaterjev, pogovarjal sem se tudi s predstavnikom odbora za finančno stabilnost in ugotavljam, da vlada precejšnje strinjanje glede nujnosti take zakonodajne ureditve. Obstajajo še nekatere točke, kjer se ne strinjamo, ampak te niti niso tako pomembne. Prva, ki jo lahko izpostavim, je, da bi poenotili terminologijo zlasti iznotraj držav članic, pa tudi v odnosu do drugih trgov, ameriških in azijskih torej poenotiti, harmonizirati definicije in terminologijo. Tudi Evropska centralna banka je nedavno izrazila svojo naklonjenost temu, da bi govorili v angleščini o reuse, ne pa rehypothecation, torej ponovna uporaba, ne ponovno zavarovanje. Včasih niti ni zastave, Mm, vrednostnih papirjev, pač pa gre za prodajo za zavezo ponovnem odkupu. In to se uporablja tudi pri posojanju. Torej gre za vrednostne papirje, ki jih ima nekdo začasno v svojem portfelju. Pomembno je tudi opredeliti obseg eh, zakonodaje, ali govorimo samo o sedanjih oblikah, ali pa govorimo tudi o prihodnih, o novih finančnih operacijah, ki bi lahko šle po isti poti in s katerimi bi se tudi lahko poskusili izogniti, zaobiti zakonodajo. Mnogi deležniki so mnenja, da potrebujemo široko zastavljeno zakonodajo. Komisija mora poskrbeti, da bo taka zakonodaja uporabna tudi pri podobnih operacijah, ki jih morda danes še ne poznamo, ki še nimajo imena, mm, tako da bodo lahko mm, gospodarski subjekti to uporabljali morda nekoč v prihodnje. Druga kritična točka pa je ta, da je nujno v ta sistem vključiti tudi centralne banke. Recimo eh, operacije repo poslov, ki se uporabljajo v odnosu do finančnih partnerjev centralnih bank. Tudi to je treba vključiti in sporočati na dvostranski podlagi nadzornikom. Nekateri so mnenja, da je to dobra ideja, zato da bi imeli čim bolj popolne podatke, drugi pa, med njimi tudi Evropska centralna banka, so mnenja, da teh pravil naj ne bi uporabljali za centralne banke, kadar izvajajo eh, svojo denarno politiko. Pravijo, da je tu potrebna neka zadržanost, neka mira mm, tajnosti, zato da lahko opravljajo svoje delo in zato se ne strinjajo s tem, da bi vse te podatke razkrili trgu. Zato je ta tema o vlogi centralnih bank še vedno odprta in predmet razprave, nekatere politične skupine pa so mnenja, da mora pravilo o preglednosti prevladati nad zaupnostjo denarnih politik, ki jih izvajajo centralne banke. Naslednja tema, o kateri bi se še lahko pogovorili, srečal sem se tudi z predstavniki zakladnice ZDA. Poročanje o teh operacijah je treba uskladiti z analognimi poročanji na drugih trgih, recimo v ZDA poskrbeti moramo, da bo to dvostransko poročanje usklajeno in poskrbeti moramo tudi, da ne bi prišlo do nepotrebnega podvajanja tam, kjer se razkritje informacij že izvaja. vsi se strinjajo, da moramo uporabljati tehnike, ki so že bile uporabljene pri imirju, torej sistemu poročanja o izvedenih finančnih inštrumentih. To naj bi uporabljali za to, da uveljavimo ustrezne standarde. Le na ta način bomo imeli doslednost med že sprejeto zakonodajo in to. Tako bomo lahko gradili na preteklih izkušnjah in se tudi izognili eh, nepotrebnemu zavlačevanju. Potem so tukaj hm, tako imenovani herkati. Ali je to potrebno kakorkoli urediti ali potrebujemo tu nek minimalen znesek. Zato, da s tem pokrijemo tveganja, ki jih nek finančni operater prevzema v trenutku, ko izvaja eno od teh operacij oziroma dejavnosti, recimo posoja denar eh, ob začasnem kupovanju vrednostnih papirjev predsednik prekinja. Prosim, da zaključete v roku vsaj ene minute. E. S tem v bistvu zaključujem. Torej vprašanje tako imenovanih herkatov vključuje tveganje posamične banke, gre pa tudi za sistemsko tveganje, kajti brez teh herkatov bi lahko imeli neskončni večkratnik, koliko krat se neko sredstvo lahko uporabi. In dejansko z ustvarjanjem likvidnosti in enormnih tveganj, zlasti sistemskih tveganj. To je točka, na kateri smo v naši razpravi. Zanimivo bo slišati pripombe drugih poročevalcev v senci in razpravo, ki se bo odprla in seveda zelo se veselim, da bomo razpravo nadaljevali tudi na dvostranskih srečanjih s poročevalcih v senci kasneje. Hvala, Renato. Naslednja je Danuta Hübner, poročevalka v senci LS. Hvala, gospod predsednik. Rada bi se navezala na Gunarjeve besede. Dejal je, da smo sedaj v letu 2014, to zakonodajo pa bi sicer potrebovali že precej prej, glede na naše izkušnje iz finančne krize gre za transakcije, ki so bistvenega pomena za likvidnost trgov in to je Renato povedal. Po drugi strani pa gre tudi za transakcije, ki se lahko uporabljajo na tvegan način v bančništvu v senci, tako lahko nastane preveliko vzvoda in eh, velika je tudi nevarnost razširitve strahu. tesno bomo sodelovali z Gunarjem in poročevalci v senci priporočilo Likanen in povezave so tu precej očitne. Obenem pa vidimo, vsaj upam, da bomo lahko postopali precej hitreje pri eh, tem zakonodajnem aktu, ki ni tako problematičen kot tisti eh, o poročilu Likanen. Tudi znotraj odbora bomo morali ugotoviti, v kakšni meri se strinjamo in kdaj bomo lahko v določenih elementih razdelili delo. Tudi v kontekstu boja proti bančništvu v senci je bilo upravljenega velika, veliko dela na globalni ravni, naprimer odbor za finančno stabilnost eh, dela na tem področju in mislim, da bomo morali najti rešitve, ki bodo upoštevale njihovo delo. Naprimer s pomočjo nekakšne klauzule o eh, reviziji. Komisija bi lahko na ta način upoštevala rezultate njihovega dela pozneje. Ponekod potrebujemo eh, nekaj sprememb in Renato je večino teh področji že izpostavil. Eno od teh področji se nanaša na opredelitve. Izziv pred nami, dejstvo, da smo sedaj v letu 2014, je obstoj drugih zakonodajnih aktov. Potrebujemo uh, skupen pristop, uh, upoštevati moramo obstoječe opredelitve. Ne vem, če bomo potrebovali veliko uh, novih opredelitev, naprimer uh, opredelitev začasne prodaje in kaj podobnega. Pri drugih opredelitvah pa bomo morali biti verjetno malce bolj natančni v kontekstu transakcij financiranja vrednostnih papirjev. To je precejšen eh, izziv. Razlikovati moramo med ponovno uporabo in eh, ponovnim zavarovanjem. Še nekaj je Renato omenil. In to je sodelovanje centralnih bank. Bi morali upoštevati določbe o javni objavi iz te uredbe ali ne. Morda bi morali imeti izjeme za uh, primere transakcij s centralnimi bankami. In pa še nekaj glede zahtev po poročanju in uh, glede izjem za MSP-je. Tudi to je treba upoštevati mislim, da je legitimno razmisliti o takšni izjemi za mala in srednje velika podjetja, ki bi lahko izuzeli iz zahtev. O transakcijah pa bi na to poročali so pogodbeniki, ki sodelujejo z, z MSP. S tem bi zmanjšali upravno breme za mala in srednje velika podjetja. Pred nami je tudi vprašanje časovnice, kako dolgo naj pogodbenice hranijo podatke o določeni transakciji. Komisija predlaga splošni časovni okvir desetih, desetih eh, let. Morda je to malce predolgo glede na dinamični trg. V tem kontekstu desetletno obdobje hrambe nima veliko dodane vrednosti. Mislim, da bi se morali znotraj odbora in tudi znotraj parlamenta širše o tem pogovarjati in sicer o eh, krajšem obdobju hrambe. Če želimo, da finančni sektor učinkovito prispeva k naši rasti, potem moramo razmisliti tudi o stroških novih zakonodajnih aktov, ki jih bomo sprejemali. Preglednost je bistvenega pomena pri transakcijah financiranja vrednostnih papirjev. Nisem pa prepričana, če potrebujemo enako eh, raven granularnosti objavljanja podatkov verjetno je upravljanje eh, z aktivo drugačen izziv in mislim, da bi morali razlikovati med različnimi kategorijami. Spet moramo razmišljati o zmanjšanju stroškov teh novih zahtev za vlagatelje. Bolje bi morali uporabiti obstoječe instrumente, naprimer obstoječi uh, eh, repozitoriji sklenjenih poslov, s tem lahko zmanjšamo stroške za vlagatelje. Renato, omenil si tudi pogodbe o začasni prodaji, delo, ki poteka v okviru odbora za finančno stabilnost. Mislim, da imamo veliko primerov, ko se zahteva jamstvo, ko ne bančna institucija vzame posojilo banke, potrebujemo tudi eh, pravila, ki bodo pokrila poroštvo za to kratkoročno bančništvo. Vse to je treba upoštevati v kontekstu eh, globalnih pravil, o katerih govorimo in morda bi lahko v klauzuli o reviziji eh, upoštevali tudi to lahko bi razmislili tudi o rezih, o herkatih, ki si jih eh, omenil za to področje. To so večinoma vsa področja, ki zahtevajo našo pozornost po našem mnenju. Mislim, da imamo enake cilje, zagotoviti želimo preglednost. Ta uredba mora biti pozitivna tudi v kontekstu rasti in boljšega okolja za MSP v Evropi. Hvala, prijazno prosim poročevalce v senci, da govorijo malce bolj kratko in jedrnato. Časa ni veliko. Kay Swinburne. Hvala, gospod predsednik, bom poskušala biti kratka in jedrnata, ampak gre za zelo tehnične dosje, tako da se moramo spustiti v podrobnosti pri tej prvi izmenjavi mnen. Hvala poročevalcu za trud, da stopi z nami v stik. To je zelo področje, eh, pomembno področje, strinjam se z Danuto, verjetno bi morali eh, vse to narediti precej prej. V zadnjem sklicu smo imeli v rokah številne zakonodajne akte. Imamo FSB, eh, SRB in nacionalne nadzornike, ki so podobne zadeve predlagali že v preteklosti. Naš pristop ni najbolj usklajen pri CSDR eh, imamo določene okoliščine, na to MIFID, CRD4, eh, pogodbe o začasni prodaji, na to tudi druge transakcije, prizadevali smo si za preglednost za vlagatelje na eni strani in preglednost za druge na drugi strani. Upamo, da bomo lahko vse te zakonodajne akte združili pod enim okriljem, tako da bomo uskladili ta pristop ki mora biti celovit. Odpraviti moramo vrzeli, odpraviti moramo luknje. V tej luči bi se rada najprej osredotočila na opredelitve. Veliko se je govorilo o tem, da mora biti to uh, stabilen del zakonodaje v prihodnosti, ampak sama se tega bojim, uh, saj s tem dajemo našo pristojnost od zakonodajalca komisiji, prosim vsaj za to, da poskrbimo za ustrezno opredelitev transakcije financiranja vrednostnih papirjev. Vsaj za to moramo poskrbeti. Vsaj smo, so zakonodajalci, ne smemo vse prepustiti eh, drugi ravni oziroma komisiji neposredno. Še nekaj me skrbi pri opredelitvi. Reuse, ponovna uporaba in rehypothecation, eh, ponovno zavarovanje gre za dve različni opredelitvi, ki sta nastali za dva različna cilja in tudi pravno gledano sta to dva različna elementa. Ne vem, če bi lahko uporabili z pravnega vidika ponovno uporabo reuse za to, da pokrijemo obe. Lahko pa se odločimo, da sledimo um, odločitvi odbora za finančno stabilnost, ki uporablja obe. Tudi glede poročanja, Danuta je omenila dva različna tipa. Najprej zahteva po poročanju eh, zakonodajalcu oziroma eh, regulativnemu organu in drugi tip poročanje vlagateljem. Potrebujemo jasen režim. V preteklosti smo že imeli nekatere težke eh, izkušnje, naprimer poročanje o izvedenih finančnih instrumentih, eh, repozitorijem sklenjenih poslov. Pred Dot Frankom tega ni bilo in industrija je sedaj imela dovolj časa, da pripravi ustrezen eh, model delovanja, ki je bil tudi zelo drag. Potrebujemo okolje, ki zagotavlja gotovost, ki omogoča dostop do informacij še posebej regulativnim organom. Predlagam, da eh, v vseh primerjih, kjer je to le mogoče, uporabimo obstoječo eh, infrastrukturo. Povezati moramo to besedilo tudi z drugimi zakonodajnimi akti, še posebej, ko gre za besedilo na prvi ravni. Potrebujemo mednarodne standarde, naprimer eh, identifikatori pravne osebe, potrebujemo skupna načela, na katerih bomo gradili. Tudi pri Mifidu smo prišli precej daleč. Zahtevali smo upis v zakonodajo teh načel. Ampak to področje uporabe bo širše kot Mifid, zato potrebujemo eh, oba zakonodajna akta, ki morata biti skladna, ne smeta si nasprotovati obravnavati moramo tudi obravnavo eh, finančnih in nefinančnih nasprotnih um, strank. Čudno je, da nimamo eh, prave opredelitve, kaj je finančna nasprotna stranka in kaj je nasprotna stranka kot takšna. Pogosto se spuščamo v te razprave, eh, razlikujemo ti dve stranki, sedaj pa ju ponovno združujemo v enem svežnju in gotovosti tukaj ni. Sama vse skupaj razumem takole. V tej uredbi bomo verjetno imeli nekatere zahteve, ki veljajo zgolj za finančne nasprotne stranke. Eh, druge zahteve pa bodo veljale tako za nefinančne, kot tudi za finančne nasprotne stranke. Potrebujemo režim, ki bo za to področje veljal. Še posebej je pomembno, da zmanjšamo breme, ker je to le mogoče za nefinančne nasprotne stranke. Podpiram Danutin predlog, glede tega, da ko govorimo o eh, majhnih akterjih na trgu, o MSP-jih, naprimer, poskrbimo za ustrezen sorazmeren režim za eh, te akterje. Potrebujemo takšne zahteve po poročanju, ki eh, te akterje ne bodo preveč obremenile. Omenili ste tudi reze. O teh seveda govorimo tudi v sklopu posvetovanja znotraj odbora za finančno stabilnost. Eh, Verjetno se bodo ti rezi izkazali za uporabno orodje na tem področju, ampak v besedilu komisije jih trenutno ne najdemo. Skrbi me, da bomo vzpostavili koncept, ki je drugačen od eh, koncepta komisije. Če ne bomo imeli ocene učinka, se lahko zgodi, da bomo kršili pravila nove komisije in to s prvim zakonodajnim aktom, Eh, ki ga bomo spremali. Gre za boljšo zakonodajo, zato si moramo prizadevati. Če želimo spremembe, potem moramo od komisije zahtevati spremembo osnutka, v kateri, v kateri bomo našli eh, tudi reze. Na ta način moramo delati in ocena učinka je temeljni dokument, ki ga moramo upoštevati. Dovolite mi, da počasi zaključim. številni dosjeji so med samo povezani in uh, mislim, da se vsi tega zavedamo. Veliko zmede pa smo zaznali na področju um, esme, ki, ki naj bi zaračunavala um, uporabnino za repozitorije sklenjenih poslov. Tega tukaj nimamo, nočem, da se znajde ta zahteva v kakšnem drugem zakonodajnem aktu, ki ne uh, pokriva repozitorije sklenjenih poslov kot takšnih. Če takšna plačila obstajajo, potem moramo imeti pregleden uh, mehanizem, ki jih določa eh, bonitetne agencije povečujejo ta plačila, ampak brez nekih dodatnih informacij. Mislim, da moramo od naših javnih organov zahtevati preglednost. Eh, veselim se že sodelovanja s poročevalcem, to je zelo tehničen dosje, brez doma bomo ure in ure posvetili podrobnosti. Hvala, nažalost, danes nimamo veliko ur na voljo. Filip Debaker, Alde. Hvala, gospod predsednik, tudi sam bom poskušal biti kratek. Danuta in Kej sta marsikaj že povedali in s tem se lahko strinjam. Mislim, da moramo ugotoviti, kaj želimo regulirati. Govorimo o sistemskem tveganju in mislim, da bi se morali na to tudi osredotočiti, kako eh, najti sistemska tveganja na tem finančnem področju. Potrebujemo jasne opredelitve. Ne toliko na eh, drugi ravni ki je že dejala, da moramo tudi z pravnega vidika nekatere trenutno veljavne opredelitve eh, razjasniti, ker lahko v različnih eh, kontekstih pomenijo različno. Uskladiti moramo to zakonodajo z obstoječo zakonodajo, še posebej z vidika poročanja. Mislim, da lahko breme zmanjšamo tako za uh, regulativne organe, kot tudi za vlagatelje. mislim, da ima kaj prav glede rezov. Če se bomo pogovarjali o rezih, potem je jasno, da mora biti to splošen okvir. Nekateri predlogi, ki sem jih sam videl, so izključili uh, vladne vrednostne papirje in tako dalje. Mislim, da bi morali imeti pravo razpravo o tem, če želimo izuzeti uh, takšne vrednostne papirje iz vsega. Vem, da si tega želijo v svetu, uh, v, na finančnih ministrstvih, ampak mislim, da potrebujemo vsebinsko razpravo tudi o rezih. Danuta in Kej sta govorili, govorili tudi o časovnici. Odbor za finančno stabilnost pripravlja nove smernice, nove predloge in mislim, da uh, moramo počakati, da bomo dobili v roke tudi njihove dokumente pogovoriti se moramo z njimi in ugotoviti, če lahko uskladimo naše časovnice. To so glavne točke, ki so za nas pomembne. Veselim se nadaljnih razprav in sodelovanja. Hvala. Sedaj pa v imenu skupine Guje, kdo bo dobil besedo? Mariza ali Rina Ronja Kari? Mariza. Seria a minha colega Rina, mas ela acabou de ter uma emergência uh, pessoal, portanto. Mislim, da bi lahko Lena nekaj povedala, ampak iz osebnih razlogov je morala nenadno oditi. To je pomemben dosje in Marica se bo z poročevalcem sestala sama. Hvala. For... Prav. Potem pa zeleni Eva Žuli. Thank you, chairman. Hvala, gospod predsednik, za besedo. Pozdravljamo predlog. To je prvi korak pri izboljšanju preglednosti dejavnosti. To je lahko dober korak naprej, lahko pa nevarno poveže finančne institucije in eh, tiste manj regulirane komponente bančništva v senci. Uporaba repozitorijev sklenjenih poslov se lahko uporablja za uh, shranjevanje podatkov o teh transakcijah osredotočili se bomo na krepitev tega predloga, želimo si eh, jasnih določb o eh, objavljanju informacij. Upamo, da boste razmišljali o drugih elementih, ne zgolj o preglednosti, naprimer revizije in priporočila za eh, transakcije, na to režimi za nesolventnost, posebna orodja za reševanje ter um, zavezujoči standardi za poroštva in upravljanje. Bolj specifično, glede področja uporabe bilo verjetno dobro, da bi področje uporabe razširili, kot so dejali eh, že drugi poročevalci v senci. Vključiti bi morali tudi odbor za, finančni, za finančno stabilnost, še posebej, ker se tiče splošnega poročanja in um, skupnega objavljanja. Evropska komisija ima pristojnost opredeljevanja transakcij, ki so gospodarsko oziroma ekonomsko gledane, gledano eh, enake transakcijam financiranja vrednostnih papirjev. S tem lahko zapolnimo obstoječe vrzeli, ampak potrebujemo dodatne smernice glede tega, da bomo vedeli, kaj je treba upoštevati. Glede preglednosti za vlagatelje trenutno to velja zgolj za um, vlagatelje v KNPVP-je. Mislim, da bi morali to področje razširiti in upoštevati vse nasprotne stranke, ki bi morale poročati o eh, obsegu in namenu transakcij financiranja vrednostnih papirjev, tako kot to priporoča odbor za finančno stabilnost mislim, da bi morali od teh nasprotnih strank zahtevati tudi, da poročajo nadzorniku in objavljajo skupne rezultate pravilno izvedenih stresnih testov na področju posojanja vrednostnih papirjev. Tudi to predlaga odbor za finančno stabilnost. Glede preglednosti pri ponovnem zavarovanju, mislim, da bi lahko dodali uh, dodatne zahteve pri pravici do ponovnega zavarovanja, tako da bi, bi se uskladili z ESMO in z Evropskim bančnim organom glede minimalnih standardov za upravljanje uh, s tveganjem. Ponovno zavarovanje se ne bi smelo uporabljati za financiranje uh, lastniškega trgovanja. To je prav tako usklajeno z or, uh, odborom za finančno stabilnost. Glede nadzora in uh, z eh, zadevnih pristojnih organov, bi lahko z, eh, to dali zahtevo o tem, da ESMA pripravi skupno poročilo, v katerem vključi eh, vsebino in obseg različnih kategorij nasprotnih strank. Prav tako v skladu z FSB-em. Poleg tega bi lahko šli onkraj preglednosti in uh, zagotovili naslednje. Usklajevanje zakonodajne področje nesolvednosti glede transakcij financiranja vrednostnih papirjev ter uh, nadrejeni status pogodb o začasni prodaji. Poročilo o uh, možnosti izvajanja uh, reševanja v primeru bankrotiranih institucij, ki bi jih lahko prodali, ko se trgi a, pomirijo. Na ta način bi se izognili hitrim razprodajam pogod po začasni prodaji. Lahko bi zagotovili tudi boljše standarde za upravljanje. Veselim se sodelovanja pri a, tem delu. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa še poročevalec. Izvolite, sklenite razpravo. Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so se vključili v to razpravo. Hvala za pripombe. Seveda bomo razpravo nadaljevali v tej razpravi. Smo videli, da podobno kot prejšnja razprava o strukturi oziroma o reformi bančne strukture je ta razprava tudi zelo strastna. Sicer sam želim, da bi ta razprava ne bila tehnična, eh, polna podrobnosti, ki jih dosti krat niti ne razumemo, eh, vsaj tisti ne, ki niso svojega življenja posvetili tej karieri. Hokmark je dopovdan dejal, da nam primankuje 800 milijard evrov naložb v realno gospodarstvo. 800 milijard naložb, ki seveda pomenijo delovna mesta, bogatstvo, dobrobit za evropske državljane. In to vse se ne bo zgodilo, dokler ne bo zaupanja, o katerem smo govorili, znotraj in med finančnimi sistemi, med eh, bankami in podjetji in tako dalje. Zato potrebujemo večjo preglednost, več jasnosti, in potrebujemo tudi boljšo vlogo finančnega sistema, namreč ustvarjanje gospodarstva s pomočjo proizvodnje izdelkov oziroma zagotavljanja storitev. Bančništvo ne, bi, ne sme biti namen samo sebi. In zato bi naša razprava morala temeljiti na vidikih, ki se morda zdijo zgolj tehnične podrobnosti, v resnici pa so to stvari, ki so bistvo problema. Torej, več bogatstva, eh, blaginja, delovna mesta v Evropi. Ponoven zagon investicij z vzajemnim zaupanjem, ki ga včasih ni med političnimi voditelji, včasih tudi ne med državami. Tudi znotraj bančnega sistema vidimo, da tega zaupanja ni med posameznimi sogovorniki. In tudi med bankami in podjetji tega zaupanja ni. Danes dopovdan je predsednik londonske borze dejal, da je ogromno denarja za trg, ampak banke ne zaupajo podjetjem in tega denarja ne posojajo in podjetja, ki bi lahko Eh, najela kredite, jih ne najemajo, ker ne zaupajo trgu in se raje odločajo za to, da odložijo svoje naložbe v prihodnost. Tako nastane začarani krok, iz katerega moramo iziti in ga presekati. Zato tudi ta zakonodaja ne sme biti zgolj neka tehnična podrobnost, pač pa pomoč za prihodnost. Najlepša hvala. Koledar za to poročilo je enak kot pa priporočil o strukturnih reformah. 21. januarja bo predstavitev odsnutka, 27. je rok za vložitev predlogov sprememb, 23. februarja pregled prispelih eh, predlogov sprememb, potem marca glasovanje v odboru, aprila pa glasovanje na plenarnem zasedanju. Zdaj pa prehajamo na zadnjo točko na dnevnem redu. Ampak tudi ta točka je zelo relevantna. Eh, poročilo na lastno pobudo o pregledu okvira za gospodarsko upravljanje, upravljanje eh, delo in pa izzivi. Revizija dvojčka in pa šesterčka komisiji nalaga, da do 14. decembra letos pripravi oceno učinkovitosti tega zakonodajnega okvira in pa nadaljne zagotavljanje izvajanja gospodarskih politik. Tudi parlament se je odločil, da bo zelo konstruktiven v tem postopku. Poročevalka je gospod Peronič Beres, tako da kar dajem besedo. Merci, euh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, da ste umestili to točko na dnevni red. Čaka nas prva izmenjava mnen. Želeli smo slediti dinamiki, ki smo jo vzpostavili s premanjem besedil v prejšnjem zakonodajnem sklicu. Želeli smo, da komisija do 14. decembra pripravili eh, oceno šesterčka in dvojčka. Želeli smo tudi razpravo v tem odboru skupaj s poročevalci v senci in z drugimi člani in članicami odbora. Želeli smo, da komisija sama pripravi to prvo oceno, prvo evalvacijo določb, ki smo jih že sprejeli v prejšnjem sklicu. Ravno zato sem pripravila prvi delovni dokument, ki uokvirja to razpravo in predlaga vrsto področji, ki jih bi morali obravnavati po našem mnenju. To je po mojem mnenju prava pot naprej. Glede splošnega konteksta naj spomnim vse strokovnjake iz odmora Ekon, da Unija ni bila dovolj dobro pripravljena, da se sooči z izzivi uh, makroekonomskega stanja Unije po krizi in veliko smo v prejšnjem ciklu naredili za to, da bi stopili korak dlje. Sedaj pa moramo seveda oceniti eh, izvajanje in delovanje določb, ki smo jih počasi eh, vzpostavili, naprimer pakt za stabilnost in rast, ki je bil revidiran leta 2005, na to tudi šesterček, dvojček, evropski semester in pa proračunska pogodba. Obravnavati moramo delovanje evromočja in Evropske unije kot takšne in tam vidimo, da poteka eh, razprava o vseh teh elementih. Komisija je oktobra leta 2013 pripravila eh, ekonomski dokument, ki podaja več informacij o konsolidaciji določb, ki so bile sprejete večinoma znotraj evromočja zastavlja se nam več vprašanj. Naprimer, ali trenutni pravni eh, ekonomski okvir omogoča najboljšo, eh, najboljše okolje ali ne, ali se treba boriti proti, proti cikličnosti, eh, ali imamo dovolj instrumentov za to, da uskladimo države, ki imajo primankljaje, tiste, ki imajo preseške. Ravno zato se danes srečujemo. In predlagam, da obravnavamo tri razsežnosti. Najprej pravni okvir, ki smo ga upisali v naših besedilih, v šesterček in v eh, dvojček. Komisija bo decembra pripravila eh, prvo oceno. Ne zgolj, da bi ocenili to, kar je bilo narejeno, ampak da bi predlagali nove predloge. Druga razsežnost se tiče sklepov sveta iz meseca eh, junija. Ugotoviti želimo, kakšne so trenutne omejitve manevrskega prostora. In še zadnja razsežnost, koordinatori so se odločili, da jo eh, oblikujejo takrat, ko so se odločili za naziv tega poročila, ki govori o bolj eh, globalnem pogledu na gospodarsko upravljanje. Na, na ta način eh, so nekako ukvirili razpravo, ki nas čaka in ki se bom lotila malce pozneje. Upoštevamo lahko tudi izjave drugih akterjev, naprimer mednarodnega denarnega sklada. Ta pravi, da je Evropska unija podcen, podcenila uh, učinek multiplikatorja nekaterih ukrepov. Upoštevati moramo tudi govor predsednika uh, centralne banke, ki je govorijo v Jackson Hallu uh, avgusta. Mislim, da uh, je dejal, da Unija ni dovolj upoštevala skupnega popraševanja. Vse te elemente moramo obravnavati in v tej luči analizirati tudi svežen pred nami. Spustiti se moramo v podrobnosti in ugotoviti, kakšne instrumente in orodje imamo na, na voljo. Zanima nas, če lahko pripravimo eh, srednjeročne cilje, če smo uporabili dovolj prožnosti ali pa bi morali razširiti to področje uporabe. Govoriti moramo tudi o naslednji fazi pogajanj, ki smo jih e, imeli v okviru šesterčka in dvojčka govorim predvsem o pismu komisarja Olja Rena, ki je sedaj član eh, našega parlamenta, zanimivo bo imeti razpravo z njim. Govorim torej o pismu, ki ga je podpisal, s katerim je odgovoril na naše zahteve glede eh, tveganja na področju naložb. Nekaj časa je že minilo in uh, strah parlamenta je postal realen. Ta klauzula o uh, naložbah, ki je bila upisana v pismo Olja Arena, še vedno ni bila izkoriščena. Zanima nas, če je to orodje, ki ga lahko dejansko uporabimo, oziroma če uh, ta element ni bil prenapihnjen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 za preventivo, ne za kurativo, kako naj uravnoteži ta dva ukrepa, kaj morajo narediti države članice na področju učinkovitih ukrepov in kaj lahko dorečemo skupaj. Odpira se nova možnost za razpravo o e, realni gospodarski situaciji. Tukaj imamo tri dejavnike rast je šipka, inflacija je šipka, brezposlenosti pa je preveč. V tem kontekstu smo imeli predloge več pravil, naprimer pogoji za zmanjšanje dolgov, pomankanje eh, upoštevanja tako nizke inflacije in pa upoštevanje Eh, skupnega popraševanja v Evropi. To so vprašanja, ki so pred nami. Nočem biti predolga in zato bi se takoj dotaknila še eh, razprav v akademskem svetu. Možnosti za pot naprej je eh, več. Na nek način moramo korigirati to gospodarsko upravljanje. Nekateri razmišljajo, naprimer, o potencijalni rasti, o stroških investicij, razmišljajo o avtomatičnem sistemu prestrukturiranja dolgov. Imamo tudi nove predloge eh, pristopov, ki bi jih upisali v eh, zakonodajo naprimer zato, da bi postopoma zmanjšali porabo glede na posamezno leto. Akademiki razmišljajo tudi o tem, da imajo države članice dovolj manevrskega prostora, da pripravijo uh, načrte za javne investicije, s tem bi morale korigirati pomankanje investicij v eh, javni sferi v Evropi. Še nekaj preden končam, gospod predsednik. In to je tretja razsežnost tega eh, poročila. Zanima me, kako bo ta odbor sodeloval v eh, ekonomski razpravi. Smo na začetku eh, zakonodajnega sklica, ampak na koncu prejšnjega zakonodajnega sklica smo že položili eh, nekaj temeljev za prihodnje delo. Govorili smo naprimer o tako imenovanem načrtu Blueprintu leta 2012, eh, na to o štirih predsednikih, prav tako leta 2012 imeli smo poročilo Tisen, pripravili smo tudi krizna poročila, ampak te krize še vedno nismo zaustavili. Mislim, da v vseh teh dokumentih najdemo dobre eh, analize, s katerimi se lahko izognemo zgolj eh, kratkoročnemu reševanju trenutnih problemov. Mislim, da nas je zaznamovalo troje dogodkov najprej uh, javne finance in težave pri javnih financah, uh, na to delovanje držav člansko takšnih in na to pomankanje investicij. Eh, Najlepša hvala, Permanš Beres. Zdaj pa dajem besedo prvi govornici Ester Delange, poročevalki Zenci iz ELS. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Uh, Hvala tudi poročevalki za ta dokument, ki je zelo koristen kot začetek razprave. Kot je objavila, se, se bo eh, decembra začele stvari odvijati, kajti komisija ne bi takrat predstavila svoje poročilo in videli bomo, kako naprej. Poročevalka se je v svojem poročilu predvsem osredotočila na monetarno politiko, bolj kot na fiskalno ali karkoli drugega. In pervonš veš, da so nekatere države članice zelo občutljive, ko gre za to vprašanje. Sama sem študirala politične vede v Franciji leta 1995 in ko sem že zaključevala študij, me je moj profesor vprašal, če je Evropska unija obsojena na monetarizem. In uh, v tem duhu sem potem tudi nadaljevala svojo akademsko kariero. pravila Evropske unije, ki se nanašajo na javni dolg in na javne primankljaje, eh, so bila v preteklem desetletju, pa tudi prej, nespoštovana strani držav članic in tudi zaradi tega je prišlo do večjih težav pozneje. Vse to kaže, kako intenziven je odnos med nacionalnimi in pa evropskimi politikami na tem področju. To bi si morali še bolj ogledati. Pripričana sem, da države članice ne morejo prelagati odgovornosti na Evropsko unijo pri stvarih, ki se jim želijo same izogniti na nacionalni ravni. Prepričana sem, da v Evropski uniji, še posebej v Evropskem parlamentu, ne smemo popuščati takšnim izseljevanjem. Ko ti dve ravni, nacionalna in pa evropska, sodelujeta, delujeta v soglasju, bomo lahko okrepili naše gospodarstvo. In ravno nacionalni element je treba večkrat bolj izpostaviti v poročilu. Drugič, ne pozabimo, zakaj smo ustvarili skupni sistem gospodarskega upravljanja. Dvojček in pa šesterček sta bila predstavljena potem, ko je, nekaj, oziroma, potem, ko je nekaj držav skoraj bankrotiralo zaradi prevelikega javnega dolga. To bi privedlo do katastrof v teh državah članicah in pa tudi širše v evropskem sistemu, pa tudi na globalni ravni. Te države smo k sreči rešili, ker smo pač ustvarili mehanizme kot je ESM še enkrat ponavljam, da smo se želeli s šesterčkom in dvojčkom izogniti ponovitvam tega, kar smo že videli v preteklosti. Fiskalna disciplina je pomembna, ta del je bil okrepljen, ampak tudi druge podrobnosti je bilo treba poštevati, naprimer makroekonomska neravnovesja. Ampak ta neravnovesja se merijo v državi članici in ne na ravni primerjave večjih držav. Zaradi večjih ekonomskih neravnovesij oziroma makroekonomskih neravnovesij in pa mm, finančne discipline v državah članicah je prišlo do težav. Ključnega pomena tukaj so strukturne reforme. Ampak to ne sme biti cilj sam po sebi, kajti strukturne reforme so lahko posem prazna floskola. Ne zato, ker nam eh, ni všeč, če država eh, preveč vlaga. To mora vseeno biti pristop, ki ga je treba spodbujati, ampak mi v ELS si ne želimo prihodni generaciji obremeniti z dolgom, ki ga ne bodo mogli plačevati. Mislim, da zdaj prihajam do mesta, na katero bi se morali v poročilu še posebej, eh, na katero bi se morali še posebej posredotočiti. Treba se posvetiti ukrepom, s katerimi bomo preprečili mora biti bankrot držav v prihodnosti in sicer bi to storili naprimer za naslednjim. Konkretna evalvacija rezultatov dvojčka in šesterčka, kar je cilj določbe v pregledu. Se pravi, ali so države postale bolj odporne, to je bil naš cilj, ali še obstajajo kakšne države, ki jim grozi bankrot, ali bodo uh, javni dolgi znižani pod 60 odstotkov, ali države članice že izvaja priporočila, katerim so se zavezala, še posebej, ko gre za strukturne reforme in pa reforme proračunov. Prihajam iz manjše države članice in to je ena od ključnih e, besed. Enaka obravnava večjih in pa manjših držav. In pa še zadnjič, ali je komisija um, priporočila um, prilagodila na ustrezen način in ali bo to na ta način počela tudi v prihodnje. To so vprašanja, ki si, na katera si želimo odgovoriti. Prezgodaj je še ocenjevati nekaj, kar je uveljavi šele dve leti, ampak vse eno. Hvala za upravljeno delo, hvala za vse dokumente, veselim se že sodelovanja s poročevalko in pa z ostalimi poročevalci in poročevalkami v senci. Zanima me stališča kolegov, ampak žal, kot sem dejala, bom zdaj morala oditi, se srečati z ministrom ob 12 ampak moje osebe bo tu, moje asistenti bodo tu in mi bodo poročali o dogajanju. Seveda pa sem pripravljen na vsem, ki so zainteresirani za to vprašanje, spregovoriti tudi izven konferenčne dvorane. Še enkrat hvala poročevalke in vsem ostalim, ki so vpleteni to delo. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je Bernd Luke za EKR. Najlepša hvala gospod predsednik, hvala tudi Pervanš Beres za to poročilo. Gospa Beres, dejali ste, da s tem poročilom želite začeti razpravo in tudi sam želim prispevati nekaj k tej razpravi. Pa podimo po vrsti. Najprej struktura, zgradba vašega poročila. Najprej ste omenili šibko gospodarsko rast v evromočju in s tem povezali tudi vprašanje vzrokov za to šibko rast sledi vaš hiter odgovor in sicer se sprašujete po v, tako imenem učinkovitem naboru politik. Zastavljate nam vprašanje, ali je v Evropski uniji nabor politik uspešen, ustrezen ali ne. In iz tega lahko sklepamo, da nabor ni ustrezen, da ni primeren, In to velja še posebej za področje fiskalne politike, kjer bi morali imeti eh, bolj ekspanzivni pristop. V tretjem delu vašega poročila omenjate potem fleksibilnost, ki jo bi naj izkoristili. Izkoristili naj bi tudi dvojček, šesterček in vse, kar nam ta dva predloga omogočata. To so številni predlogi, in reči moram, da so pozitivni. Ja, se upravičujem, predvsej predlogov omenjate, na podlagi katerih meril naj bi izkoristili to ugrajeno fleksibilnost. In potem govorite o mestih, kjer naj bi se uporabljali nejasni pojmi. In kako bi lahko to nejasnost uporabili za pripravo bolj ekspanzivne politike oziroma za še večje zadolževanje. Dobro se mi zdi, da govorite o tem, da je treba stvari precizirati, ampak to, tega ne bi smeli uporabljati samo za morebitno večje zadolževanje, ampak tudi za, za razpravo o tem, kaj je bil namen zakonodajalca, ko je sprejel dvojček in pa šesterček. Prav tako je treba tudi pojasniti obstoječe nejasne pojme in pa cilje, ki jih želimo doseči. Sledi četrti del besedila, v katerem govorite o demokratični odgovornosti. Zdi se mi zelo pomembno, da tudi to načelo omenjate in to bi pokomentiral. Bi pa prej omenil to, česar besedilo po mojem mnenju ni, kar manjka. Govorite o šibki gospodarski rasti v evroobmočju in s tem nekako tudi implicitno nakazujete, da evroobmočje raste počasneje kot pa druga, druge regije po svetu. Morda bi si morali te druge regije sveta ali pa tudi Evrope ogledati, preučiti, kaj počnejo in se morda zgledovati po njih. Morda bi morali v kontekstu Evropske unije preučiti tiste države, ki niso evro v moču in um, preučiti na podlagi česa temelji njihova gospodarska rast. Nekatere države, ki niso evro v moču, imajo više gospodarsko rast kot pa tiste v evro v moču. In med tema dvema skupinama držav obstajajo jasne strukturne razlike. Zato bi lahko tudi pogledali, kaj je razlog te različne Eh, gospodarske rasti. S tem je povezano tudi vprašanje, ki ste ga postavili vi, ali je nabor politik na evropski ravni učinkovit ali ne. Poglejmo si fiskalne instrumente, ali politične instrumente, ki se uporabljajo izven eh, evroobmočja. Evro In lahko vidimo, da so slednji manj ekspanzivni, kot pa tisti v evromočju. In tudi fiskalna politika v državah, ki niso članice evromočja, je manj ekspanzivna. S tem lahko že povežemo vprašanje, zakaj naj bi bili pogoji za rast izven evromočja boljši, kot pa tisti v evromočju. Zdi se mi, da imate prav, ko govorite o tem, da je naša rast šipka, ker jim naše politike niso ustrezne. Morali bi govoriti tudi o drugih razlogih, ki, s katerimi bi lahko pojasnili nizko rast oziroma neobstoječo gospodarsko rast. Večkrat smo slišali, da bi morali bolj govoriti o obdavčni obremenitvi, o proračunskih strukturah v državah članicah Evropske unije in pa še posebej držav evroobmoč. Treba je govoriti o razvoju in raziskavah, treba je govoriti o makajočih spodbudah, ki jih ni zaradi vedno večjega in vedno bolj zaskrbljujočega zasebnega zadolževanja. Treba pa je govoriti tudi o še vedno obstoječi krizi zaupanja v naše finančne institucije in pa poslovne banke vse to so ovire za razvoj zasebnih eh, pobud, ki bi privedli do rasti. Govoriti moramo tudi o ceni dela v Evropski uniji in pa o posledicah te cene na primerjavo na globalni ravni. Vi ste tu omenili besedo rebalancing. Eh, Zapisali ste, da bi morale tiste manj konkurenčne države članice svojo konkurenčnost izboljšati. Konkurenčnejše države pa naj bi bolj stimulirale domačo porabo. Stimulacija domače porabe pa je zgolj eufemizem za to, da se z državnimi ukrepi spodbudi poraba in zvišajo cene v državi posledično pa ima to tudi vpliv na konkurenčnost države v mednarodnem kontekstu. In to je zelo negativno za te države. Vprašanje globalne konkurenčnosti je pomembno tudi zato, ker je fiskalna politika en, eden od načinov za odpravljanje oziroma za um, prilagajanja posameznih um, politik držav članic v Evropski uniji. To so stvari, ki jih moramo obravnavati zelo previdno, ker, so, ker sodijo v pristojnost držav članic. Evropska unija naj bi zdaj spodbujala ali pa pripravljala fiskalno politiko. Reči pa moram, da je to pristop, ki po mojem mnenju ni združljiv sistemom porazdelitve pristojnosti v Evropski uniji. Posem jasno moramo tu upoštevati načelo subsidijarnosti in države članice so suverene pri določanju svoje fiskalne politike. Dodal bi še, da bi bilo treba vaše navedbe o tako imenovanih eh, multiplikativnih učinkih jemati z zrnom soli. Kajti proticiklični ukrepi in pa ostali ukrepi v tem kontekstu mm, so zelo občutljivi in eh, pri njihovi uporabi moramo biti kar se da pazljivi, saj ni nobenih dokazov, da bi z ekspanzivno fiskalno politiko dosegli ravno obraten učinek od tega, kar se nam dogaja zdaj zaradi recesije. Na kratko bi pokomentiral še eno stvar. izraba fleksibilnosti, ki naj bi jo imeli na voljo. Vi ste zagovornik tega pristopa. Ponovil bi, da je bil uh, namen evromoča pri pripravi dvojčka in pa šesterčka um, zagotovitev trajnosti zadolževanja. In rad bi vas opozoril, da danes, če bomo imeli danes več dolgov, to tudi pomeni, da bo tudi v prihodnje um, zelo težko izravnati vzvod. Smo preskušnjavo, da bi danes zaradi nizkih obresti se zadolževali v veliki meri in potem hitro pozabili na davčno oziroma na, na breme, ki bi ga zadrževanje povzročilo v prihodnosti. Kajti posledično bi se lahko zvišali tudi stroški posojanja za države članice. Ob koncu pa še demokratična odgovornost. Tu se z vami strinjam. Zdi se mi pomembno, da evropske institucije, še posebej Evropska komisija, eh, na pravem Evropskem parlamentu izkaže neko raven odgovornosti in da ravna na podlagi dejstev. V tem kontekstu bi opozoril tudi na našo razpravo s komisijo, ki bo sledila decembra. Ta mora temeljiti zgolj na dejstvih, na podatkih, na podatkih komisije o oceni uspešnosti njenih predlaganih politik. Mi bomo ta pristop kritično ocenili in videli, koliko lahko zaradi kratkega obdobja sploh um, storimo. Tu pa imamo potem še Eh, nacionalno odgovornost oziroma demokratično odgovornost nacionalnih vlad do nacionalnih parlamentov. Kateri ukrepi so bili sprejeti in iz katerih motivov, iz katerih razlogov? In ali imajo ti ukrepi kakršne koli posledice, davčne posledice, davčne obremenitve, zadolževanje, torej bremena zaradi zadolževanja in podobne posledice za države članice? Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je Mihael Torjev za, za Alde. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovana gospa Pervonš Beres. V imenu skupine Alde se vam zahvaljujem za predložitev in pripravo vašega poročila na lastno pobudo. V njem ste dobro zapisali, da tisti, ki ustvari finančno oziroma monetarno unijo, mora ustvariti tudi politično unijo. Pri skupni valuti smo zašli v težavi predvsem zato, ker so bile evropske institucije premalo razvite in ker se napačno ravnanje držav članic, ki se je začelo leta 2003 s Francijo in pa Nemčijo, eh, ni preprečilo. Posledično je previsoka zadožitev privedla do gospodarskih in finančnih težav v določenih državah članicah. Ravno zato smo se odločili za krepitev pakta o stabilnosti in rasti. Dvojček in pa šesterček sta zgolj del tega nabora ukrepov. Od takrat um, ni preteklo toliko časa, da bi lahko ustrezno ocenili, ali je predlagana zakonodaja uspešna ali ne. In zato se strinjamo z oceno Ester Delange, ki je dejala, da je treba vseeno preučiti, ali je sploh prišlo do uporabe predlaganih urodij, ukrepov in ali so države članice sploh začele izvajati te predloge. Na hearingu uh, komisarja za monetarne zadeve, smo to vprašanje postavili večkrat. In zanima nas tudi, kako bi lahko prihodnje poročila oziroma cene posameznih držav članic uporabili na boljši način. Za mojo državo, Nemčijo, je komisija v preteklosti dejala, da so naložbe v Nemčiji niže kot pa odpisi. kar pomeni, da živimo zgolj od eh, tega, kar imamo in da je premalo naložb, da se ne dogaja nič. Zanima pa nas, kako bi lahko to spremenili. Komisija je predlagala, da bi naprimer Nemčija lahko znižala davčno obremenitev, da bi znižala oziroma da bi počasi ustavila hladno progresijo. Preučiti moramo, ali je to, kar je komisija sprejela oziroma predlagala, sploh eh, se začelo izvajati ali ne. Smo pa skeptični tega pristopa, da bi um, politiko, ki nalaga nova jasna pravila, začeli um, da bi jo omilili, kajti po, men, po mnenju naše skupine moramo ostati kar se da um, dosledni. Profesor Luke je dejal, da bi se bilo treba ogledati tiste države in rase v tistih državah, eh, ki niso članice evroomoče. Tu se lahko takoj spomnim na Združeno kraljestvo. Združeno kraljestvo je uh, izvajalo politiko uh, quantitative easing. Uh, centralna banka, angliška centralna banka je kupila ne vem koliko milijard, za ne vem koliko milijard državnih obveznic. Evropska centralna banka pa tega ni storila. Mi v skupini Alde smo zaradi tega zadovoljni, kajti zelo težko bi bilo um, to upravičiti. Torej, to je pristop, ki bi presegel mandat Evropske centralne banke. Razpravljati moramo o tem, kaj je prihodnost Evropske centralne banke in pa prihodnost Evropske monetarne politike. Po našem mnenju mora ECB eh, zagotavljati stabilne cene denarja v Evropski uniji oziroma evromočju njena naloga pa ni, da izvaja zaposlo, zaposlitveno politiko, zaposlovalno politiko, kajti to je nekaj, kar ne sodi v njen mandat. Ravno obratno kot pa pri ameriški centralni banki, pri Fedu. Potem vprašanje javnih investicij, s katerimi naj bi zagnali gospodarsko rast, oziroma sprožili gospodarsko rast. Do tega se še ne moremo opredeliti, morda. E, videli pa bomo, ali je to res možno če bi pavšalno zvišali javne naložbe, se s tem Alde ne bi mogel strinjati. Um, predvsem zato, ker je monetarna politika po našem mnenju prišla do svojih meja in tu bi lahko strateško ravnali drugače, vlagali v raziskave in razvoj, v prometno infrastrukturo, s čimer bi spodbudili uh, zasebne pobude v državah članicah. Ob koncu bi dejal, da je treba tudi paziti na to, da državljanke in državljani, posamezni držav članic, ki so z lastnim vrčevanjem že doda, um, dali veliko um, napora v to, da se pač eh, stabilizirajo finance v državah, kot so Slovaška, Litva, uh, Latvija in tako naprej, uh, ne obremenimo še bolj. Treba se je držati pakta za stabilnost in rast, ki mora biti osnova za pošten uh, gospodarsko-politični okvir v Evropski uniji. Želimo pa si tudi, da bi sprejeti pakt za stabilnost in pa rast um, začel veljati v polni veljavi. Še ena točka. Uh, državni bankroti. Res je, javni dolg je v nekaterih državah članicah zelo visok in zelo zgrbljujoč. Uh, sam osebno menim, da je ta javni dolg tudi v gospodarsko močnih državah, kot je Nemčija, previsok. Menimo tudi, da bi morali tukaj morda govoriti še enkrat tudi o postopkih eh, o insolventnosti držav. Tu imamo različna stališča med strokovnjaki za to področje. Sami pa menimo, da na tem področju nismo storili dovolj, kajti če bo prišlo do javnofinančnih kriz v prihodnosti, bi se morali tudi uh, upniki bolj aktivno udeležiti reševanja. Hvala vsem, veselimo se že razprave med eh, poročevalci in poročevalkami v senci ter sporočevalko in seveda bomo konstruktivni. Hvala. Najlepša hvala. Marisa Matija Zaguje. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalila poročevalki za predstavitev predloga, ki je dober, tako vsebinsko kot tudi eh, strukturno. Poročevalka tukaj izpostavlja vprašanja, s katerimi se lahko v veliki meri strinjam. Še posebej pa bi se osredotočila na nekaj podrobnosti iz poročila. Žal bo moral ponoviti nekaj stvari, ki so jih že omenili predhodniki, naprimer vprašanje sorazmernosti in ali lahko svežen ukrepov za finančno upravljanje postavljamo pod vprašanje ali ne. Mislim, da je to naša obveza. Začnimo s tem, s čemer se strinjamo. V uvodu poročevalka omenja programe za stabilnost in tako naprej. Potem sledi tako imenovana no bailout klauzula. In um, to je govora predvsem o tem, da moramo preprečiti tako imenovan učinek um, okužbe, da bi se težave ene države članice potem začele um, seliti tudi na druge. Tega v preteklosti nismo uspeli preprečiti, kajti bili smo priča sistematičnim selitvam teh težav iz države v državo. Zakonodajni paket, ki ga poročevalka omenja, je bil sprejet pred dvema letoma in takrat smo imeli jasne cilje. Nekatere države članice so dosledno izvedle vse ukrepe, ki so jim bili predlagani in vsa priporočila. Nekatere države so storile še več. Predvsem zato, ker so želele doseči uh, neko rešitev. Mislim, da nismo dosegli nobenega od ciljev, ki smo si jih zastavili. Glavni cilj je bil ta, da se nadzoruje prevelike dolgove, preveliko zadolžitev. Ampak katera država je izpolnila cilj, ki smo si ga zadali? Nobena, nobena. Dolgovi so še večji, zadolžitev je še večja in posledično so tudi težave še večje. Še en cilj je bil, še en cilj je bil, da zaženemo nov cikl naložb. Ampak kje so zdaj te naložbe? Ni jih. Mi samo govorimo o tem. Na mizi smo imeli še ogromno drugih ciljev, ampak ničesar nismo dosegli. Posledice teh ukrepov so samo vedno večje socialne krize zaradi strukturnih ukrepov v teh državah članicah. In eh, tudi bruto domači proizvod v teh državah je zgolj padel, nič drugega. Mislim, da moramo kot eh, pristojni odbor Evropskem parlamentu vsekakor izvesti analizo uspešnosti predlaganih ukrepov. In s tem je povezano tudi naslednje vprašanje. ali smo s prejetimi zakonodajnimi predlogi rešili težave ali zgolj povečali. Jaz menim, da slednje. Dobro, časa mi zmanjkuje, tudi drugi kolegi želijo se še spregovoriti, ampak vse eno bom na hitro um, omenila še nekaj podrobnosti iz poročila poročevalke. Poročevalka se sprašuje, ali je bil svežen ukrepov o gospodarskem upravljanju spodbuda in rešitev za evropsko gospodarstvo? Ne. Ali obstaja kakšen potencial za proticiklične ukrepe v Evropski uniji? Meni se zdi, da ja. Da obstaja tu velik potencial za takšen pristop. Vse, kar smo do zdaj storili na področju um, stimuliranja gospodarstva v Evropski uniji, je zgolj um, kaplja, kaplja v morje. Storiti je treba veliko več, treba je pripraviti nove ukrepe, realne ukrepe, kajti samo tako bomo lahko potem zagotovili tudi vedno večje popraševanje, s katerim bi pospešili oziroma spodbudili gospodarsko rast. V Evropski uniji imamo, oziroma v evromočju je tudi nekaj držav, ki so uspešne in morda bi lahko pri njih pogledali, kako spodbuditi gospodarsko rast. Morda bi lahko spodbudili tudi domačo porabo, zakaj pa ne. Vse to so zaključki, s katerimi se v GUE strinjamo. Če bi domača poraba bila večja, potem bi se to poznalo verjetno tudi v drugih državah članicah. Ja, se bom kmalo končala, samo še nekaj. Poročevalka se sprašuje, ali gospodarske politike eh, imajo za posledico tudi zmanjševanje razlik, socialnih razlik oziroma makroekonomskih neravnovesij v državah članicah. Jaz mislim, da ne, kajte te razlike se po mojem mnenju še povečujejo. S tem je povezano tudi vprašanje fleksibilnosti. Gospa Bere se sprašuje, ali je treba fleksibilnost povečati. No, jaz menim, da bi v trenutku, ko si postavljamo to vprašanje, ali bi morali fleksibilna pravila eh, napraviti še bolj fleksibilna posebno neustrezno. Treba se vprašati, ali so pravila, ki jih imamo, ustrezna ali ne. Vedno znova govorimo o tem, da je treba vse bolj fleksibilizirati, ampak osnovna pravila igre niso jasna, niso ustrezna. Potem pogoj za izračun strukturnih primankljajev. To je prav tako eno od ključnih vprašanj v celotnem svežnju. Jasno je, da bo treba razmišljati o osnovi za izračun, kajti če bi ocenili strukturno komponento na podlagi preteklih trendov, bi lahko prišli do situacije, kjer bi nekatere države imele 20-odstotno strukturno brezposelnost. Drugače pa mislim, da so vprašanja pročevalke na mestu, z njimi se strinjamo, lahko bi povedala še veliko več, ampak bom samo čestitela poročevalki in pa dejala, da sem pripravljena sodelovati v tej oceni, ki se mi ne zdi samo ustrezna, ampak tudi um, primerna. Najlepša hvala. Ob po enih moramo zaključiti sestankov, tako da prosim naslednjega govornika, da govori samo dve, tri minute in da potem da na voljo še poročevalki možnost, da se odzove. Mada 5. Eliza. Ali bomo imeli tudi možnost prisluhniti komisiji ali ne? E, časovnico imamo, tudi specifičen sestanek s komisijo je predviden. Danes pa ne, danes pa komisija ne bo dobila besede, ker za to ni časa. Pero en fin, a cada grupo le toka, le toka el tiempo que. Dobro, bom kar se da kratek, ampak vsaka skupina mora imeti na voljo čas, ki ji pripada. To je treba spoštovati. Zahvalil bi se poročevalki gospe Perez, uh, gospe Perez za um, dokument, ki ga je pripravila in hvala tudi za pomisleke, ki ste jih izpostavili v tem dokumentu. Uh, svežnji, ki so bili predlagani, ukrepe, ki so bili predlagani, se ne izvaja na ustrezen način in to me zelo skrbi. Strinjam se s vsemi tistimi, ki jih skrbi tudi vedno večje zadolževanje. Mislim, da se je dolg na vseh ravneh poslabšal. Zdelo se nam je, da bo ta v bistvu svežen neočinkovit in prav smo imeli. Imeli smo prociklično politiko vrčevanja kar je vse skupaj samo še poslabšalo. In mislim, da bi morali v poročilu predlagati spremembe svežnjo, kajti trenutno sprejeta pravila ne delujejo. Poleg same fleksibilnosti bi se morali posem posvetiti, predvsem posvetiti reformam. Tudi gospod Moskvisi je dejal, da je pripravljen iti v to smer in odbor Ekon more to soglasno ponoviti. Ne samo zato, ker so pravila ker se pravila ne spoštujejo, ampak zato, ker smo trenutno v zelo nejasnih časih. Kot je poročevalka v preteklosti že dejala, ni nobene jasne opredelitve pojma nejasne okoliščine, potem tudi resno poslabšanje gospodarskih kazalnikov, strukturne spremembe. Vse to se prepušča neki delovni skupini, Komisija pa ima pri tem ogromno manevrskega prostora, lahko predlaga, kar želi in stvari sploh niso jasne. V seštečku piše, da lahko pride do postopka, če je javni dolg previsok. 140 odstotkov mm, BDP-ja, naprimer. Tudi to ni skladno s pogodbami pravniki to že nakazujejo in mislim, da bo treba tukaj stvari še enkrat preočiti. Ogromno nekih ukrepov imamo. Um, bolje pa bi bilo, če bi zgolj pojasnili, kaj lahko storimo v okviru postopka prenovitve zakonodaje. Delujemo na asimetričen način, naprimer makroekonomska neravnovesja to je nekaj, s čimer smo se že ukvarjali, ne pa tudi z vprašanjem preseškov, ki je prav tako pomembno kot vprašanje primankljajev. Če govorimo o makroekonomsko uravnoteženem pristopu, potem moramo biti tudi mi na tej poti. Tudi ko gre za točkovnik, stvari niso, se ne izvajajo dosledno. Gospod Moskovisi je dejal, da bi si želel, da bi revščina, da bi, bili, da bi pripravili kazalnike z revščino, za poslovanjem um, in to je pristop, ki ga lahko podpremo. Ne moremo stvari kar prezeti, pre, prezreti, kot smo jih v preteklih letih, ko so se javne storitve v državah članicah, kjer je prišlo do vrčevalnih ukrepov, močno poslabšale. Gospa Matijas je govorila o javnih naložbah. Mislim, da moramo iti v to smer, da moramo delati na strani porabe, na odhodkovni strani. Treba je tudi pripraviti nov prednostni seznam naš naložb. Seveda imamo premalo naložb in zato se soočamo z morebitno eh, tretjo recesijo. Pa še en komentar eh, na menem poročevalki, ki je zelo pomemben. V okviru te razprave smo se spraševali, ali bi morali imeti dovolj fleksibilnosti oziroma še več fleksibilnosti, tako da se lahko države članice ustrezno pripravijo na strukturne reforme. Treba se gledati, katere strukturne reforme in kakšne posledice bodo te reforme imele na javni dolg in pa na fiskalne politike. OECD je pripravila poročilo o zmanjševanju plač v Španiji in o posledicah, o groznih posledicah, ki jih je ta ukrep imel za gospodarsko rast. OECD je zapisal, da je zmanjševanje plač imelo uh, velike in neprijetne posledice za gospodarsko rast. Uh, Tako da bi tudi to morali upoštevati pri pripravi našega poročila. Vse to so ukrepi, ki jim so imeli neprijetne posledice in ne, niso pomagali k ničemer. Upam, da bomo lahko kar se da konstruktivno razpravljali, kar se strinjam z večino poročila, kar vam zbereš, ampak treba bo biti bolj dosleden. Hvala. Najlepša hvala za EFDD je na vrsto gospod Oflin, zadnji govornik ob 12.30 moram, eh, bo moral žal oditi, tako da bom predsedovanje predal kolegu, ki bo vodil zadnji del tega sestanka. Izvolite. Hvala lepa. Poskusil bom biti čim krajši, za razliko od tistih, ki so izjemno dolgo govorili v preteklih treh urah in pol. Pri nas govorimo o kuratovem jajcu. Mislim, da govorimo tu o denarni politiki in o tem, kaj se je dogajalo, ko je bilo ustvarjeno evrsko območje. Zdi pa se, da je denarna politika bila v glavnem prepuščena nacionalnim vladam. Ampak zdi se mi, da smo šele na podlagi izkušenj v preteklih letih uvideli, katere so pomankljivosti. Euroskeptiki pa so govorili, da ne morete imeti unijo, ki temeli na valuti, obenem pa imate 17 različnih fiskalnih politik. In gospod Dragi zdaj pravi, da noče zgolj usklajevanja, pač pa enake skupne politike, celo izobraževalno politiko. Zdi se mi, da je najpomembnejše priznanje o demokratičnem primankljaju. V večini članic evrskega območja se z ljudmi nismo posvetovali na referendumu, zdaj pa govorimo o drugi ravni koordinacije na fiskalni, politični strani. Imamo še eno raven demokratičnega primankljaja, ki lahko zamaje temelje kjerkoli, to, kar se dogaja v Italiji, kjer eh, stranka petih zved zahteva referendum, naj italijani odločijo, ali želijo podpisati pravila, na podlagi katerih bo delovala eh, valutna unija. Zato se mi zdi, da je treba uskladiti te zadeve. Ljudje se zato naj odločijo in vsem državam evrskega območja bi priporočil, naj svojim ljudem dajo možnost, da se odločijo na referendumu. Le tako bo obstajala politična volja držav članic, da podprejo pravila, ki so nujna za delovanje evrskega območja kot neke gospodarske entitete. Lahko bi dobili 17 članic ali pa eno samo, ampak ljudi v večini teh držav nikoli niso vprašali in dokler jih ne bomo vprašali, je nevarnost ta, da bo Evropa grešni kozov za vse napake na nacionalni ravni in če bodo ljudje vedno gledali na Evropo kot na raven, ki usiljuje predpise, ki potem vodijo v napake, potem bomo v Evropi videli vedno več nestrinjanja. Zato potrebujemo obravnavo tega demokratičnega primankljaja. Ljudje morajo imeti občutek pripadnosti do neke valute in odločiti se morajo, ali želijo živeti v taki uniji s takimi omejitvami. Če ne, je najboljša in najbolj logična odločitev ta, da se vrnemo na nacionalne valute, ki dopuščajo možnost uh, devalvacije če je to potrebno. In to se mi zdi, da je tudi ključni problem Evropske unije. In dokler ne bomo nekako obravnavali tega demokratičnega primankljaja, tudi napredka ne bo. Hvala lepa. S tem smo zaključili z našim seznamom govorcev, predstavniki vseh političnih skupin. Sedaj pa se vračamo k poročevalki Prvonž Berez. Euh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. predsedniku našega odbora lahko poveste, da je škoda, da takšna eh, razprava poteka na koncu. Se pravičujem prvonš, ampak kratki moramo biti. Tolmači morajo oditi. No, nekaj minut pa le imam za to, da sklenem to razpravo. Obžalujem torej, da imamo to prvo izmenjavo mnen ob tako pozni uri, glede na to, da je to ena izmed naših glavnih nalog, da vzpostavimo pravo ekonomsko upravljanje Evropske unije, to, kar vsi potrebujemo. Večina tistih, ki se je oglasila, je že zapustila dvorano, tako se bom, bomo morali videti uh, drugič. Ampak, ker sem zavezana tudi uh, odprtosti do javnosti, bom vseeno sklenila to razpravo. Naj spomnim, da to ni poročilo to je delovni dokument s številnimi vprašanji. Ničesar nisem zakoličila, ponovila sem zgolj dejstva v zvezi s pobudami, ki so bile sprejete tako ali drugače. Ničesar nisem izumila, nisem izumila razprave o prožnosti, kakor eh, očitno meni gospod Lukas. Sprejela sem le zaključke oziroma sklepe Evropskega sveta. Oni so nas povabili k tej razpravi, ki jo seveda potrebujemo, še posebej, če si pogledamo gospodarsko stanje v Uniji. Ester de Lange je obravnavala nekatere zelo pomembne točke mislim, da moramo ugotoviti, če se eh, posamična priporočila za države uporabljajo ali ne, ali so države obravnavane pošteno in enakovredno in tako dalje. Na to strukturne reforme mislim, da je to omenil tudi gospod Luka, ne gospod Tojer. Tojer. To je razprava in z veseljem bom sodelovala v tej razpravi, ne le glede opredelitve strukturnih reform, ampak tudi glede tega, kako ocenevati učinek na fiskalno situacijo v državah članicah. Mislim, da si bomo morali to pozorno ogledati. Gospod Luka je omenil tudi, da naj bi bilo rast zunaj evromočja eh, lažje zagotavljati zaradi kvantitativnega lajšanja. Eh, in tudi zaradi vprašanja, če se bo Evropska centralna banka držala svojega mandata ali ne. Mislim, da si bomo morali tudi eh, to vprašanje v prihodnosti še privoščiti. Priznati moram, da se ne strinjam z njim, ko pravi, da so fiskalne pristojnosti pristojnosti držav članic. To je v nasprotju z vsem, kar je bilo napisanega po Maastrichtskem pogodbu, uh, eh, masterski pogodbi, to, kar je sedaj opisano v členu 1.2.1 pogodbe. Gre namreč za vprašanje skupnih interesov. Nočem biti predolga, vseeno pa želim povedati, da so številna vprašanja kolegi in kolegice že zastavili. Želela bi zgolj odgovoriti na nekatere izmed njih. Mislim, da je gospod Toirer vprašal, če je bil pakt za stabilnost enakovreden okvir. Mislim, da to ni edino relevantno vprašanje, ampak je pa eno od vprašanj. Ne gre zgolj za eh, enakovredno obravnavo, gre tudi za učinkovitost za najboljšo rešitev za celotno unijo in za evromoče kot takšno. Sliš, slišali smo tudi naslednji argument, čež da so številne države članice že naredile veliko, tako da bi morali enaka pravila uporabljati povsod. Ampak, ko vidimo, da rezultati niso takšni, kot, so, kot smo jih pričakovali, je treba metodo spremeniti. Verjetno se boste s tem strinjali. In še zadnja točka glede nekaterih eh, drugih vprašanj. Bi morali ciljati na prožnost ali pa bi morali kar revidirati zakonodajo. Mislim, da se moramo odločiti za posamezne korake, ugotoviti moramo, kje okay, imamo še nekaj manevrskega prostora, kjer smo uh, prožni, seveda pa, če bo potrebno, uh, moramo na to spremeniti tudi zakonodajo. Komisija bo verjetno sama odprla ta vrata, uh, ko bo predstavila poročilo 14. decembra. V tej fazi je nažalost to vse. Upam, da bomo dobro sodelovali z vsemi poročevalci v Senci in ostalimi kolegi in kolegicami pri tej zelo pomembni razpravi. Hvala. Uh, Najlepša hvala za ta zadnji komentar. Škoda je, da so nekateri poročevalci v Senci zapustili to razpravo še pred sklepno mislijo poročevalke, ampak kakorkoli že bližamo se koncu eh, seje. Naj vas obvestim še, da odbor pripravlja več delavnic oziroma delavnico z unanjimi strokovnjaki, delavnico s komisijo, eh, plenarno zasedanje s komisijo in pa javno predstavitev na visoki ravni strokovnjaki. Končne časovnice še nismo dorekli, odbor se bo o njej izrekel k malu. Hvala, konec seje.